Good afternoon, everyone. If you would be so kind to take a seat so that we can start. Uh, Lepo prosim, da se posedete, tako da lahko začnemo z javno predstavitvijo. Dobrodošli na javno predstavitev o Evropski državljanski pobudi o prepovedi glifozata in zaščiti ljudi in okolja pred strupenimi pesticidi. Gre za pobudo, za katero je bilo zbranih več kot milijon overjenih podpisov v različnih državah članicah. Gre za četrto uspešno državljansko pobudo, odkar je stopila veljavo Lizbonska pogodba. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je eh, počaščen, da lahko organizira to javno predstavitev v sodelovanju z odborom za peticije ter odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja ter razvoj, odborom za industrijo, raziskave in razvoj. Namen današnje javne predstavitve je ponuditi organizatorjem državljanske pobude platformo, da javno predstavijo svojo pobudo in da stopijo v konstruktivno razpravo s člani in članicami Evropskega parlamenta. Zelo nas veseli, da je tudi eh, komisar za varno hrano in zdravje pripravljen sodelovati in da je danes z nami in bo sodeloval v razpravi s poslanci in predstavniki pobude. Pobuda si prizadeva za prepoved glifozata, za spremembo postopka za odobritev pesticidov ter za uvedbo obvezujočih ciljev za zmanjševanje rabe pesticidov. Kot veste, je Evropski parlament bil zelo dejaven na tem področju. 24. oktobra je Evropski parlament ugovarjal izvedbenemu aktu komisije, eh, ki obravnava desetletno podaljšanje odobritve in zahteval omejitvo določenih oblik rabe v kontekstu obnove dovoljenja. Pravno tako naj bi se raba eh, opustila do decembra 2022. Oktobra smo skupaj z odborom za kmetijstvo imeli tudi javno predstavitev o Monsantu in glifozatu. Uh, Prisotni so bili predstavniki različnih organov za oceno tvegan, ki so razpravljali o znanstveni podlagi za oceno učinkov in o domnevnem e, učinku oziroma vplivu sektorja in industrije na rezultate študij. Zdaj pa nekaj besed o tem, kako bo potekal današnji dogodek. Začeli bomo s predstavitvijo državljanske pobude strani gospe Michelangelo. Potem bo sledil uh, gospod Andrikajtis in pa gospod Brendan Mrns iz uh, Evropskega socialnega in ekonomskega odbora. Potem pa bodo sledili trije krogi uh, razprav. Uh, vsak krok bo namenjen enemu cilju državljanske pobude. Najprej bomo govorili o prepovedi glifozata, potem o oceni postopka uh, za odobritev In v tretjem krogu bomo govorili o rabi pesticidov. Ob začetku vsakega kroga bom pojasnila, kako bodo stvari potekale. Tako da zdaj kar takoj predajam besedo gospe Mikilandro, ki je predstavnica državljanske pobude. Izvolite, imate deset minut. Dobro dan, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem v dvorani in tudi vsem državljanom, ki preko spleta spremljajo ta dogodek. Sem Mika Leandro in sem predstavnica odbora državljanov te državljanske pobude. Za začetek bi se zahvalila Evropskemu parlamentu, še posebej odborom za okolje, peticije ter kmetijstvo, da so nam danes omogočili predstavitev naše pobude za prepoved glifozata in zaščito ljudi in okolja pred strupenimi pesticidi. Najprej naj eh, opozorim, da je parlament že sprejel resolucijo, ki poziva k prepovedi glifozata do leta 2022. In to kaže, da Evropski parlament našo pobudo jemlje zelo resno. Ampak evropski državljani so jasni, želijo prepoved glifozata, takojšno prepoved in neobnovitev dovoljenja. Glifozat bi morali v celoti odstraniti iz kmetijskega sistema. Naša pobuda poziva Evropsko komisijo, da predlaga državam prepoved glifozata, da reformira postopke odobritve in da opredeli evropske cilje za omejitev rabe pesticidov. Kolegi bodo predstavili tudi ostale cilje, sama pa bom najprej predstavila strukturo naše pobude. Naš prvi cilj je prepoved glifozata. Zakaj? Zato, ker obstaja širok znanstveni konsens, da je glifosat toksičen Eh, to velja tudi za Evropske regulatorne agencije. Že samo to bi moralo biti dovolj, da bi eh, se odločili za previdnost. Svetovno znana agencija za raziskave o raku, ki je del Svetovne zdravstvene organizacije, tudi opozarja, da je glifozat zdravstveno problematičen. Toksičnost in rakotvornost sta eh, alarmantna. Glifosat je pos, prisoten posod v številnih eh, prehrambenih proizvodih, eh, kopiči se v naših telesih. Večina evropskih eh, državljanov, ki se testira na prisotnost glifozata, lahko pričakuje prisotnost glifozata v svojem urinu. Gre za pesticid, ki vodi v degradacijo ekosistemov v Evropi in ima negativen učinek na biotsko raznovrstnost. Tudi to priznava Evropske regulatorne agencije. Poleg tega želimo tudi reformo postopka za odobritev pesticidov. To je naš drugi cilj. Zakaj? Ker je glifozat simbol vsega, kar je narobe z našimi regulatornimi postopki. Zato zahtevamo reformo teh postopkov, da bi zagotovili, da bodo eh, procesi pregledni in neodvisni, kot to zahteva zakonodaja na področju pesticidov. To, kar se je zgodilo z glifosatom, se dogaja tudi z drugimi pesticidi in to se bo ponavljalo, če ne bomo ukrepali in spremenili sistema. In na zadnje želimo, da Evropska unija opredeli zavezujoče cilje za zmanjšanje rabe pesticidov po vseh državah članicah. S tem bomo prišli do prihodnosti brez pesticidov. Naj opredelim, zakaj so nam, za nas ti cilji pomembni. Uh, Danes imamo rab, eh, direktivo o trajnostni rabi pesticidov, ki zahteva, da se pesticidi uporabljajo samo, kadar ni na voljo več drugih učinkovitih metod. Poziva države članice, da zmanjšajo rabo pesticidov. Nažalost pa države članice ne izvajajo te direktive v zadostni meri. Evropska komisija pa mora še oceniti njene učinke pozivamo, da bi to direktivo zaustrili in da bi opredelili cilje na evropski ravni skupaj s podpornimi ukrepi za kmete, zato da bi učinkovito zmanjšali rabo pesticidov. To je pomembno, kajti poleg glifozata je tu še več kot 500 drugih eh, pesticidov, ki jih je dovoljeno uporabljati v Evropski uniji kadar se jih umika z trga ali eh, prepove, jih eh, kemična industrija hitro nadomesti z drugimi snovmi. Kemikalije, ki se uporabljajo v pesticidih, vplivajo na vse organizme in na okolje, v katerem živijo. To pa lahko ima eh, resne ekološke posledice. To pomeni, da so ključni ekosistemi, kot je naprimer oplojevanje, prodnost stal, eh, Eh, in drugi eh, naravni postopki, da so vsi resno ogroženi. To so torej trije cilji, ki jih podpira 1,3 milijona evropskih državljanov. Ta evropska državljanska pobuda je pridobila zadostno podporo v manj kot pet mesecih. V manj kot pet mesecih. Eh, to je rekord na evropski ravni. To je bilo mogoče po, po zaslugi koalicije več kot 500 organizacij civilne družbe, od združenj kmetov do eh, eh nevladnih organizacij za zaščito okolja in združen žrtev. Ampak v središču te pobude so sami državljani. Oni so ključno gonilo in brez njihove angažiranosti pobuda ne bi bila mogoča. Več kot 250 tisoč Eh, podpisov je bilo zbranih pred šolami, pred trgovinami, eh, v soseskah in na podeželju po vsej Evropi. Naj vam pokažem nekaj slik zbiranja podpisov. Torej, kot vidite, je bilo opravljenega ogromno dela in uspeh kaže, da evropski državljani želijo ukrepanje, eh, specifično kar zadeva glifosat in splošno kar zadeva pesticide. Državljani zaupajo v evropske eh, institucije in zato pozivamo komisijo, da nas vzame resno. Evropski državljani so zaskrbljeni in naše skrbi so legitimne. Evropska javnost se je izrekla preko parlamenta, preko državljanske pobude in preko številnih javnomestkih raziskav, ki kažejo, da večina želi prepoved glifosata. Evropska politika mora spoštovati najviše standarde demokracije. Na področju glifozata pa ti standardi niso bili uresničeni. Že poletje 2016, ko je komisija podaljšala dovoljenje za uh, glifosat brez uh, potrebne večine, so se ljudje začeli zbi zbirati in njihov glas je slišati posod tudi po Bruslju. Uh, Eh, od tistega poletja se ljudje vedno znova oglašajo in zdaj poskušamo apelirati na najvišjo raven preko Evropske državljanske pobude. Ampak kljub uspehu naše pobude komisija ni spremenila svojega pristopa, niti ni poskusila najti kakšne sprejemljive rešitve. Države članice v vedno večji meri eh, pravijo ne glifozatu in komisija ima priložnost, da pokaže svojo vodilno vlodo in eh, predlaga prepoved glifozata. To je tisto, kar zahtevajo evropski državljani. Politične odločitve kot odločitev o glifozatu terjajo vizionarstvo in vodstvo. Na eh, posameznikih je, da se postavijo za državljane in da se zoprstavijo eh, multinacionalkam. Eh, želimo si stopiti na pot eh, proti eh, prihodnosti brez pesticidov. Eh, Eh, ne pravimo, da se bo enostavno odpovedati pesticidom. Potrebno bo upraviti ogromno dela na evropski ravni v sodelovanju z državami članicami. Potrebno bo zagotoviti, da bodo kmetje lahko računali na ustrezno rešitev, da bomo našli prave rešitve, ki jim bodo dostopne. Ampak ključno je, da rešitve že obstajajo. Obstajajo evropski kmetje, ki kmetujejo brez glifosata, pravzaprav brez kakršnih koli pesticidov. In dejansko pravzaprav nismo tako daleč od prihodnosti brez pesticidov. Važno pa je, da eh, ohranimo politično voljo in zagotovimo boljšo prihodnost za vse evropejce. Leta 2009 se je Evropa odločila, da spreme najstrožje zakonodajo na področju pesticidov na svetu. S sodelovanjem Evropskega parlamenta, Evropske komisije in kvalificirane večine držav članic. Legitimno je, da državljani pričakujejo, da se bodo vse določbe te vzorčne zakonodaje dejansko izvajale, kar pa trenutno ne drži. Primer glifosata kaže, da dve glavni izboljšavi na področju pesticidov, ki jo prinaša zakonodaja, enostavno nista uresničena. Gre za pristop na podlagi tvegan in za neodvisn, neodvisno oceno na podlagi znanstvenih podatkov. Evropi grozi, da bo izgubila pravo smer, zato naj ta državljanska pobuda služi kot alarm, ki bo opomnil Evropo, da je v prvi vrsti odgovorna svojim državljanom in ne multinacionalkam. Evropa je danes soočena z izbiro, ima priložnost, da stopi na pot proti eh, vzdržnemu kmetijstvu brez pesticidov. Za zaključek pa kratek citat francoskega državljana. Številne smo prijeli in izbrali smo enega. Ne smemo čakati. Vsako oklevanje ima posledice za zdravje in okolje. Pogumna odločitev danes je tudi neverjetna priložnost za evropske državljane, da se odolžijo eh, tistim, ki so postali žrtve. Državljani vas pozivajo, da storite tisto, kar je prav in to je zdaj vaša priložnost, da se izkažete. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo komisarju Andru Kajtisu za pet minut. Uh, uh, Spoštovani člani odbora za okolje, odbora za peticijo, spoštovani gospe in gospodje. Današnja predstavitev je pravzaprav že druga priložnost za formalno razpravo o evropski državljanski pobudi za prepoved glifosata in zaščito ljudi in okolja pred toksičnimi pesticidi. Kot veste, je prvotna izmenjava med organizatorji pobude potekala eh, in komisijo potekala že 24. oktobra. Današnji dogodek, ki ga organizira parlamentarni odbor za okolje, pa je širšo srečanje, na katerem sodelujejo tudi člani treh eh, povezanih odborov, torej odbora za peticije, za kmetijstvo in za industrijo, ter tudi predstavniki Ekosoka. Najprej naj se zahvalim organizatorjem državljanske pobude za proaktivno izvajanje svojih pravic, ki jim jih podeljuje Evropska eh, Lizbonska pogodba. Imajo torej možnost, da opozorijo na stvari, ki so pomembne za evropske državljane. Prepričan sem, da je tak angažma dobra pot proti skupnemu boljšemu razumevanju občutljivih tematik in da bomo na ta način bolje opredeljevali prihodnje politike. Komisija torej pozdravlja mobilizacijo evropskih državljanov v zvezi z vprašanjem pesticidov v Evropski uniji. Opozorim pa naj, da ima ta pobuda tri cilje in da pravzaprav ne zadeva ene same odločitve. Izpostavlja širša vprašanja glede evropske politike na področju pesticidov in načina, Eh, kako se ti uporabljajo. Seveda, eh, pesticidi nikoli niso bili nič lepega in nikoli ne bodo na vrhu lestvic javne priljubljenosti. Eh, to glede tega ni nobenega dvoma, ampak vseeno pa danes igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ustrezne oskrbe s hrano. Kmetje se morajo boriti proti boleznim in škodljivcem, ter na ta način ti grozijo, da lahko eh, precej eh, oškodujo ali pa vsem ustavijo kmetijsko proizvodnjo. Eh, Naprimer, če bi imeli ustrezna sredstva, bi lahko veliko lahko to na Irskem zaradi eh, pomankanja krompirja preprečili. Eh, Ne smemo pozabiti, da bolezni tudi danes še obstajajo in da terajo ustrezne zaščitne ukrepe. Ampak proizvodnja hrane ter eh, posledice za okolje so pod vedno ostrejšim nadzorom in vedno močnejša je želja v družbi, da bi se približali bolj zelenim, bolj vzdržni pridelavi hrane. Kot, uh, vas večina ve, je v okviru trenutne kmetijske politike na voljo vrsta ukrepov. Eh, z njo, naprimer, spodbujamo eh, ekološko kmetovanje, imamo sistem smetovanja za kmete, imamo tudi nadaljne ukrepe v okviru zelenitve ter številne raziskovalne ukrepe. Če želimo stopiti na pot proti uh, bolj odporni pridelavi, ki bo pripravljena na soočanje s prihodnjimi izzivi, moramo v, na najboljši način izkoriščati vse instrumente, ki so na volje. Eh, integrirano upravljanje s škodljivci je vsekakor pomemben element v kakršnem koli prihodnjem modelu pridelave hrane. Kar zadeva samo vsebino pobude, naj jasno povem, da komisija ni edini akter, ki je prisoten v regulatornem sistemu, ki eh, določa eh, potrjevanje oziroma izdaje dovoljen za pesticide. Ne pozabite, da tudi države članice igrajo pomembno vlogo pri izdaji dovoljen in uh, odobritvi in je zato uh, na nje potrebno gledati kot na enakovrednega partnerja pri oblikovanju sistema odobritev ko gre za op, uh, eh, odobritev učinkovin, je to prvi korak, potem je tu še odobritev posameznih proizvodov, ki vsebujejo to učinkovito in to se zgodi na ravni držav članic, skladno z načelom subsidijarnosti. Potrebno je upoštevati seveda različne klimatske in kmetijske pogoje po državah članicah. Širši cilj eh, pobude, torej eh, ne zadeva samo komisije, ampak tudi države članice, kajti očitno gre tu za področje deljene pristojnosti. Gospe in gospodje, preden zaključim, naj izpostavim še nekaj. Seveda, na koncu vsi želimo enak rezultat, vsi si prizadevamo za isti cilj, za varno hrano, ki bo proizvedena na etičen in vzdržen način, ki bo prijazen okolju in ki bo imel kar najmanj negativnih učinkov na naše okolje in naše zdravje. To je konec koncev posem zdravo razumsko. E, seveda smo zavezani zaščiti našega okolja in zdravja. E, to je naša socialna odgovornost, to je nekaj, kar dolgujemo sebi in prihodnjim generacijam. Naš cilj ostaja, da zagotovimo varnost pesticidov, drugič, da minimiziramo z njimi povezano tveganje ter da si prizadevamo za manj agresivne in manj toksične alternative, kadar je to le mogoče. Komisija si močno prizadeva za uresničevanje tega cilja in to počne že leta. Eh, to pa počne povsem v skladu z evropskim zakonodajnim okvirom glede fitofarmacevskih sredstev. Direktiva o trajnostni rabi pesticidov nudi potencial, da bistveno zmanjšamo tveganje, ki izhaja iz pretirane eh, rabe ali zlorabe pesticidov. V naših rokah je, da to uresničimo. Poročilo komisije o trajnostni rabi pesticidov jasno opredeljuje, na katerih področjih je še potreben napredek držav članic. Poročilo kaže, da je izvajanje na ravni držav članic zelo raznoliko. Države članice bi lahko naredile več, vključno z boljšim ozaveščanjem javnosti o rabi pesticidov, o minimalni rabi na občutljivih območjih, naprimer v okolici šol in podobno. Eh, najpomembnejše pa je, da se usredotočimo eh, na slabo rabo integriranih tehnik preprečevanja eh, škod, eh, in omejevanja škodljivcev. Torej tu je res potrebno ukrepanje vsake posamezne države članice. Najlepša hvala in veselim se že konstruktivne razprave. Najlepša hvala. Zdaj pa predstavnik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, gospod Burns, izvolite. Komedij. Ekosok je bil spostavljen v okviru Lizbonske pogodbe in sestavljajo ga seveda predstavniki delodajalcev, delojemalcev in nevladnih organizacij in seveda imamo tudi posebno strokovno skupino znotraj odbora, ki je odgovorna za kmetijstvo in okolje. Naš odbor seveda verjame, da je državljanska pobuda nekaj zelo pomembnega. Potrebujemo več državljan skega udeleževanja in zato smo tudi res veseli, da bomo lahko skupaj s komisijo naredili korak naprej na tem področju. Naš odbor pa v zvezi s tem tudi oblikuje posebno poročilo. Naš pristop je bil vedno, da seveda postavimo določen most med različnimi državljanskimi pobudami. Moram pa povedati, da se nismo uradno opredelili do glifosata, pa smo vseeno imeli tudi razpravo v okviru strokovne skupine za kmetijstvo in okolje. In tej razpravi so sodelovali zelo pomembni deležniki, tudi tisti, ki zagovarjajo glifosat, so imeli možnost, da pred velikim občinstvom predstavijo svoje argumente za uporabo glifosata. Se pravi, imeli smo zelo celovito razpravo. Moram pa tudi povedati, da nismo dosegli nobenega konsenza glede prepovedi glifosata. Razprave so pokazale, da so mnenja tukaj res različna in naš odbor seveda je tudi srcalo družbe, zato vas naše ugotovitve tudi ne bodo presenetile. Če hočem povzeti te razprave. Se, vsi se strinjamo s tem, da hočemo imeti zdravo hrano brez nevarnih in strupenih kemikalij. Po drugi strani pa tudi vsi vemo, da so sedaj snovalci politik v zelo težkem položaju, kajti morajo se spopadati z različnimi protislovnimi znanstvenimi dognanji o glifosatu. Poleg tega pa so vedno v stiku z zelo močnimi multinacionalkami, pa tudi okoljskimi lobisti, ki pravzaprav podajo številne zavajujoče podatke. Zato smo bili res v zelo težkem položaju. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo podpredsedniku odbora za peticije. Najlepša hvala za besedo. V imenu odbora za peticije Evropskega parlamenta lahko povem, da smo res veseli, da lahko imamo danes razpravo o glifosatu. Kot podpredsednik odbora za peticije sem res vesel, da Imamo sedaj tudi javno razpravo o tej evropski državljanski pobudi v Evropskem parlamentu. V zadnjih letih smo tudi opazili, da državljani skladno z obstoječimi predpisi ne more veliko krat zlahka dobiti milijon podpisov, ki je seveda praksa evropsko državljansko pobudo ta uredba se sedaj seveda bo kmalo prenovila in mi to tudi pozdravljamo. Parlament bo kmalo tudi se opredelil do novega zakonodajnega predloga komisije, tako da bo državljanska pobuda veliko bolj dostopna za vse državljane, tako da bo lahko to tudi boljši inštrument za njihovo udeležbo v evropski politiki. Mi pa smo seveda tudi prejeli veliko število peticij v zvezi z glifosatom, gre za prepoved oziroma omejitev uporabe glifosata. To pa tudi kaže na to, da je ta zadeva zelo pomembna za številne državljane v vsej Evropski uniji. In prav zato tudi mi verjamemo, da je današnji sestanek zelo dobra priložnost, da poglobimo razpravo o tej zadevi in da najdemo tudi rešitve, ki bodo blizu našim državljanom. Dragi prijatelji, želim vam res zelo uspešen dialog na tej javni razpravi. Najlepša hvala, s tem smo tudi zaključili uvodni deli in kot sem že omenila čisto na začetku, si bomo sedaj pogledali vse tri cilje pobude posebej. Imeli bomo tri kroge, čisto na začetku bomo nekaj slišali strani predstavnika odbora za državljansko pobudo, kasneje pa bo o tem še nekaj povedal predstavnik komisije. Slišali bomo tudi pripombe članov, to bo pač struktura vseh teh razprav. Prosim, da se držite dveh minut, ki jih imate na voljo za vsako vprašanje. Prvi krog govori o cilju te pobude, gre za prepoved uporabe glifosata. Frančiska Ahrberg je seveda tudi predstavnica odbora za državljane. Na voljo imate pet minut, da predstavite glavni cilj te pobude. Um, hvala za besedo, hvala tudi, da ste nas povabili na to javno razpravo. Dobro, nisem govorila v mikrofon, zato me niste najbolje slišali. Um, so I would like to um, present when the. Upam, da boste kmalo mojo predstavitev tudi videli na zaslonu in predstavila vam bom prvi cilj. <laughs> Mislim, da potrebujemo tehnično pomoč, tako da boste lahko videli predstavitev na zaslonu. Yes. In the meantime, could I use the opportunity just to bom pa se v tem času še enkrat zahvalila parlamentu za to, da je pravočasno organiziral to javno razpravo. Res je dobro, da se še danes pogovarjamo o tem, preden se bo seveda komisija dokončno odločila glede glifosata. Nekaj o prvem cilju gre za prepričanje prepoved uporabe glifosata. Res moram povedati, da sem res vesela, da lahko danes še enkrat ponovim zahteve državljanov. Zakaj državljani želijo popolno prepoved glifosata? Ta namreč povzroča grozne okoljske učinke. Glifosat ubija vse rastline, poleg tega pa je tudi toksičen za ostale nerastlinske vrste, kot gre za določene plazivce, pajke in tudi ostale živalske vrte. Njegova strupenost, toksičnost je seveda zelo velika, to pa pomeni, da je glifosat res neverjetni stroj za ubijanje. To je tudi povedal njegov izumitelj. Poleg tega pa povzroča tudi hud hude posledice za človeško zdravje. Študije so pokazale, da je verjetno povzročitelj raka, to so pokazale študije Mednarodne agencije za raziskovanje raka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, poleg tega pa verjetno škoduje tudi spolnemu razvoju ljudi in njihovim reproduktivnim možnostim. Če se pogledamo zakonodajo v Evropski uniji, potem lahko vidimo, da pesticidi, ki so odobreni v Evropski uniji, ne smejo imeti škodljivih učinkov na okolje, niti na zdravje ljudi, ključno na zelo ranljive dele ljudi. S drugimi besedami to pomeni, da so to lahko snovi, ki posročajo rak, skladno z istimi merili, ki jih uporablja IARP. EFSA je z svojo oceno učinka tudi pokazala, da glifosat ima dolgoročne posledice za določene ptice in sesalce. Je pa res, da eh, ta visoka stopnja ogroženosti ni vedno jasno tudi dokazana. Ampak vseeno moram tudi povedati, da so vse te agencije tudi pokazale, da je vseeno določeni pomakljivosti pri sami oceni učinka. Tudi sama bi želela povedati, da je bila ta ocena učinka polna pomakljivosti. Ocena učinka, ki jo je najprej pripravila nemška agencija. To je bila študija, ki eh, je bila osnovana tudi na argumentih industrije, verjetno tudi na argumentih Monsanta. Če se pogledamo neobjavljene študije, ki jih uporabljala Evropska unija, i Arktih ni uporabljal in tukaj lahko seveda ugotovimo, da evropski strokovnjaki niso ocenili vseh podatkov v teh neobjavljenih študijah, ampak so se omejili na lasno razlago industrije teh podatkov, ki se nahajajo v teh študijah. Z drugimi besedami, glavne ugotovitve niso bile upoštevane pri oceni učinka EFSE in seveda agencija je to tudi priznala. Glede objavljenih študij po drugi strani pa lahko tudi povem, da evropski strokovnjaki so enostavno prevzeli zaključke industrije in se vključili v svoja poročila. Z drugimi besedami, sploh ne kaže, da bi bile te študije, ki so jih opravili srkonjaki na ravni Evropske unije, neodvisne. Da zaključim. V imenu več kot milijona državljanov Evropske unije vas prosim oziroma pozivam komisijo, da predlaga prepoved uh, na uporabo glifosata. Sicer razumemo, da komisija ni edina pri odločanju, ampak mi bi vseeno želeli komisijo pozvati, da poda predlog za prepoved glifosata na osnovi okoljskih tvegan, ki jih povzroča ta herbicid. Poleg tega obstaja tudi ogromno negotovosti, zlasti glede povezave z rakom. Uh, In tudi tukaj mora Evropska unija uporabiti previdnostno načelo. Poleg tega pa tudi zahtevamo, sicer to ni uradni del naše državljanske pobude, ampak na začetku res nismo mislili, da se bodo zadeve tako poslabšale, ampak vseeno bi se da želeli pozvati komisijo in parlament, da preuči regulativne napake pri oceni učinka. Sedaj pa dajem besedo članom parlamenta. Gospa Ajuso, na voljo imate dve minuti. Hvala za besedo. Hvala, komisar, hvala tudi vsem predstavnikom, ki ste danes na tem zasedanju. te podpise se zbirali v središčih mest. In če bi jaz to storila in če bi seveda ljudem govorila, da ta herbicid ubija ljudi, seveda bi zbrala ogromno število teh podpisov. Na podeželju pa bi bila zadeva popolnoma drugačna. Kajti vsi vemo, da pri zatiranju plevela je glifosat veliko bolj učinkovit in nam sploh ni treba za to uporabiti ogromno delovne sile. Po drugi strani moram tudi povedati, da imamo seveda ogromno znanstvenih študij, EFSA, IARC, tudi nemška agencija je opravila številne ocene tveganja in noben ena izmed teh agencij ni nikoli dejala, da je glifosat snov, ki povzroča raka. To so znanstvene študije, ki nikoli niso jasno pokazale, da je glifosat rakotvoren. Imamo pa tudi, seveda, po drugi strani določene znanstvenike v okviru IARK-a, ki so dejali, da so na začetku seveda pri teh ocenkih učinka uporabljali določene študije, ki so tudi pravile, da glifosat ni bil rakotvoren. Zakaj smo tako odvisni od glifosata? Ne vem, zakaj ste tako sovražni do Monsanta. Sama niti nisem povezana z Monsantom, nikogar tam ne poznam, ampak vem, da ima glifosat svojo vrednost. Eh, Gospa Dali, dve minuti imate na voljo. Hvala za besedo. Hvala tudi Evropskemu parlamentu za to priložnost, da lahko danes govorimo o tej pomembni državljanski pobudi. Res zanimivo je, kaj ti sedaj imamo različna stališča, jaz sama predstavljam socialiste in demokrate v Evropskem parlamentu v odboru za okolje. prejšnji mesec Evropski parlament tudi sprijel resolucijo, v katerem se ne strinjamo z odločitvijo Evropske komisije za podaljšanje dovoljenja za glifosat, ampak mi smo seveda v resoluciji predlagali postopno uh, ukinitev te uporabe do leta 2020. Poleg tega smo tudi predlagali, da se prepove uporaba glifosata v bližini šol in vrtcev. Po drugi strani pa smo tudi predlagali določeno prehodno obdobje, kajti razumemo tudi kmete, morajo se prilagoditi novim razmeram. Razumemo pa da obstajajo določeni izzivi in določene pomankljivosti, kot je recimo pomankanje znanstvene neodvisnosti, da omenim samo določene izzive. Uh, Poleg tega ste prej tudi omenili napačno ceno tveganja, kjer ste tudi omenili, da so strokovnjaki uporabljali študije industrije in da so veliko krat v svoje ocene prenesli dognanja, do katerih se je prikopala industrija. To nas res skrbi, ne samo nas, ampak tudi vse državljane na koncu pa se bom osredotočila na prepoved. To zahtevate, kajti moram pa tudi povedati, da ste tudi priznali, da bo industrija vredno glifosat malo nadomestila z novimi stropenimi herbicidi. Zanima pa me, kaj hočete pravzaprav doseči, če boste prepovedali glifosat, če, no, zanimamo še ustreznega znanstvenega postopka, ki bi ga lahko tukaj uporabili. No, če ga bomo prepovedali, potem bomo imeli seveda upravka tudi z novimi strupenimi herbicidi. Kaj boste z njimi storili? Potem pa še drugo vprašanje, kako boste pravzaprav urejali pridelavo in uporabo znotraj, zunaj Evropske unije, kajti določene države članice bodo lahko pridelke ki se tretirajo z glifosatom, še vedno uvažale. Gospa Grling, hvala za besedo. Želela bi pozdraviti vse člane tega odbora. Imam pa kar nekaj vprašanj za vas. Prvo vprašanje. Ali se zavedate, da so te študije, o katerih ste govorile, nekaj, kar nasprotuje znanstvenim dokazom EFSA, EKA, pa tudi ostale organizacije, pa tudi sama svetovna zdravstvena organizacija, vse te organizacije se ne strinjajo glede tega, da je glifosat rakotvoren. Ne strinjajo se, zato me zanima, zakaj pravzaprav ustrajate pri tem, da je. Če pa ni še nobenega dogovora med znanstveniki. Potem ste omenili še državljane, kajti če jih testirate, potem boste našli glifosat v njihovem urinu. No, to ste dejali, pri tem pa niste omenili, da so te meritve tako natančne, da boste v njihovem urinu našli glifosat marsikaj. In res to je nesorazmerno, kar ste dejali. Vse je treba tudi količinsko opredeliti z določenimi številkami. Se pravi, te trditve so po mojem mnenju zelo neodgovorne. Pa še tretjič, ta pobuda je seveda plod številnih prizadevanj in vemo, da je več kot milijonov državljanov seveda podpisalo to pobudo. Sedaj smo že pri številki 1,3 milijona in pripričana sem, da jih glifosat celo skrbi zlasti tudi zaradi tega, ker imajo opravka tudi z lažnimi informacijami. Ampak ali res to pomeni, da si vsi evropski državljani želijo prepoved glifosata, kajti 1,3 milijona je res samo majhen, majhen delček celotnega eh, dela državljanov v Evropski uniji. Ne vem, zakaj vi mislite, da bi ga morali prepovedati in zakaj je to tako odgovorno. Sedaj pa naslednji govornik gospod gospod Hutema, hvala za besedo. Dobro je, da imamo evropsko državljansko pobudo, dobro je, da tudi vemo, o čem razmišljajo naši voljivci. In dejstvo je, da si vsi želimo zmanjšati količino sintetičnih kemikalij v poljedelstvu in v prehrani. Moramo imeti seveda trajno snog kmetijstva in seveda moramo zmanjšati v veliki meri uporabo kemikalij. Glavno vprašanje pri tem pa je naslednje. Ali bomo s prepovedjo glifosata dejansko dosegli preobrat v našem kmetijstvu, tako da bomo zmanjšali tudi količino kemikalij? Mislim, da to ni najbolj smiselno, kajti ne moremo samo prepovedjo razrešiti celotni problem. Bolje bi bilo, da se vprašamo, kako lahko popolnoma preoblikujemo naše kmetijstvo tako, da bomo imeli na voljo več okolju prijaznejših alternativnih rešitev. V današnji razpravi potekata dve usporedni razpravi. Prva razprava o tem, ali je glifosat rakotvoren. Mi, politiki, nismo v najboljšem položaju, da podamo mnenje o tem, ker nismo strokovnjaki in na ravni Evropske unije imamo strokovnjake, ki morajo pravzaprav oceniti, ali je glifosat rakotvoren. In če verjamejo, da je rakotvoren, potem ga je treba prepovedati. Če pa mislijo, da ne, potem ga pač ne bomo prepovedali. Potem pa še druga usporedna razprava. Ta pa govori o trajnostni uporabi teh kemikalij. Zato bi vas vprašal, ali se danes dejansko pravzaprav pogovarjamo o, o eh, zadevi, o kateri bi se morali pogovarjati. Hvala se, daj pa dajem besedo gospodu Dofmanu. Hvala za besedo. Najprej bi vam rad želel povedati, da sem nadušen nad tem, da imamo sedaj to razpravo o državljanski pobudi. Vem, da je zbiranje podpisov zelo težavno in tudi vem, da ne vem, ali bi se morali danes v tem parlamentu pogovarjati, ali je milijon eh, res tisti prak, kajti o tem smo se že dogovorili v preteklosti glede same državljanske pobude. Ampak vem, da je vse zelo zahtevno. Sedaj pa še nekaj deset o glifosatu. Dobro je seveda, da eh, tukaj uporabljamo znanstvena merila in ne nobenih kampanj. Sam niti ne verjamem, da je vse odvisno od EFSE, zlasti pri odobritvi uh, fitofarmacevtskih sredstev v Evropski uniji. Vsi vemo, da je dovol dobiti dovoljenje zelo težko v Evropski uniji. Ne bom govoril o IARC-u, vsi vemo, da je jasno, da ta študija ni najbolj objektivna in da vključuje tudi določene pomankljivosti. Ampak celotna kampanja je bila zelo površna. V zadnjih letih smo recimo na nemški televiziji lahko videli uh, res uh, posnetke o otroci, ki so se rodili prezgoda in seveda za vse je bil kriv glifosat. Potem pa ko je dejansko prišlo do uh, eh, tačnih prezgodnih rojstev, nihče ni več krivil glifosata, ampak je poteklo kar nekaj časa, da je eh, nemška televizija dejala, da je za to kriv virus cika. Je pa res, da glifosat ne sme priti v prehransko verigo. In zdaj imam vprašanje za vas. Parlament, ne vem, ali mora biti v položaju, da pozove komisijo, da najde neko rešitev glede samega glifosata. Najlepša hvala. Gospod Anči. Ja, hvala, predsedujoča. Najprej bi vam rad čestito za to državljansko pobudo. To kaže, da je naša evropska demokracija še vedno zelo živahna. Ja, to vprašanje o glifosatih je sicer sporno in rezultate te pobude to kažejo. Milijon tristo tisoč eh, evropskih državljanov imamo tu. To je vendarle uh, velika številka državljanov na evropski ravni in vsi tu moramo torej spoštovati uh, mnenje vseh evropskih državljanov, ki so se izrazili. Res je, to je sporno vprašanje. Po dokumentu Monsanta vidimo, kako je s tem. V ZDA je bilo to jasno. Menda naj bi glifosat povzročal raka, je karcinogen in vidimo, da je to sedaj dodano na seznam takšnih izdelkov, ki povzročajo raka. Tako da moramo po vseh teh rezultatih to vendarle videti, ali je to problematično ali ne. V Franciji so naši mediji pokazani tudi, da to slabo vpliva tudi na posevke pri škropljenju s tem sredstvom. E, treba je sicer še preveriti, ampak kar nekaj kmetov je že pričalo o tem. Mislim, da moramo delati odgovorno in v tem trenutku mora biti vloga Evrope zgled drugim. Biti moramo previdni, da ne bomo obnovili tega izdelka, kot smo to počeli za kakšne druge. Treba je zaščititi 500 milijonov evropejcev. Vidimo, da so državljani vedno bolj zaskrbljeni in pravzaprav tudi vedno manj zaupa Evropski uniji. Zato je to prava priložnost za Evropsko unijo, da pokaže, da ščiti svoje državljane pred globalizacijo, ne obratno. Spremeniti moramo tudi kmetijski model, to smo že slišali. To mora vplivati tudi na pravo gospodarstvo. Imamo dobre rešitve na področju kmetijstva, zato da bi lahko vplivali na to. In radi bi, da nas komisar spremlja pri tem. Prihodni teden bomo jasno glasovali o glifosatih. Pomembno je, da dogoročno v naslednjih letih vodimo to bitko. Potem bomo imeli tudi posebni odbor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 smo seveda podali številne pripombe, pa tudi številne ugovore. Veliko krat smo tudi dejali, da nas sploh ne slišite. Devet držav članic ki je hotelo pravzaprav prekiniti uporabo glifosata, so naletele na gluha ušesa komisije. Se ne gre samo za državljane, gre tudi za določene države, članice, ki komisija sploh ne upošteva. Jih je pa treba. Treba je prisluhniti državljanom, pa tudi tistim državam članicam, ki želijo glifosat ukiniti. Ne strinjam se z vami, ko ste dejali, da glifosat ni v naši prehranski verigi. Tudi v vašem nemškem pivu je. Posod je. Glifosat je škodljiv in zato ga je treba pravzaprav prepovedati. Mi pa pravzaprav tukaj sploh ne ukrepamo. Sprenvedamo se. Prosim, da ni danes še enkrat poveste, zakaj moramo ukrepati? Ali imamo seveda tudi zadostne metode, ekonomske metode, s katerimi bomo tudi preprečili multinacionalkam, da uporabijo še hujše substance v Evropski uniji. Mislim, da Imamo boljše alternativne rešitve, ki ne vključujejo škodljivih herbicidov. Še enkrat najlepša hvala za to pobudo. Ta pobuda je, je seveda šele ena izmed številnih, ki je zelo nujna za celotni napredek. Grazie, Hvala za besedo. Milijon tristo tisoč podpisov smo prejeli. Poleg tega pa je tudi neka evropska anketa pokazala, da je 80 odstotkov državljanov Evropske unije za to, da se glifosat prepove. Decembra se mora seveda komisija odločiti, parlament želi imeti seveda tudi prepove, države članice pa se še niso opredelile popolnoma do tega vprašanja. Je pa res, da moramo najti tudi neke alternativne rešitve. Moramo biti tudi previdni. kaj pa se bo zgodilo potem, ko glifosata ne bo več v Evropi? Morali bomo najti tudi neke boljše rešitve. Vem, da smo imeli tudi glasovanje prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Marsikomu to glasovanje spoh ni bilo všeč, ampak morali bomo najti tudi druge rešitve, kot je recimo obnova, dovoljenje oziroma neka prehodna do obdobja za uporabo glifosata. Ne vem, morda bomo imeli tudi letno podaljšanje, ampak če bomo uporabili to rešitev, potem bo verjetno glifosat z nami za vekomaj. Evropski parlament je seveda na zadnjem plenarnem zasedanju zelo jasno slišal, kaj mu je hotela povedati komisija. Komisija se samo spreneveda in ignorira državljane, ki so podali to državljansko pobud. Um, uh, you, Hvala za besedo. Hvala komisarju, tudi hvala vsem tistim, ki so danes na tej javni razpravi, da bi se zahvalil tudi vsem, ki so podpisali to državljansko pobudo. Imam pa dve vprašanje. Danes smo slišali, da je Evropski parlament sprejel resolucijo o glifosato. Imam zelo preprosto vprašanje, ali bo spremljivo za državljansko pobudo, da je Evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri je proti glifosatu. Potem pa še drugo vprašanje. Govorite o tem, da je glifosat rakotvoren in vemo, da je to včasih vprašljivo, obstajajo določene dvome. Sam sicer ne dvomim v to, ampak zanima me, ali ste tudi upoštevali ostale učinke glifosata. Na začetku naj bi bil antibiotik Ampak o tem se spokni smo pogovarjali v samem postopku izdaje dovoljenja. Kot vemo, ima glifosat tudi ostale škodljive učinke in zanima me, ali ste jih upoštevali. Ne vem, ali ste se res omejili samo na rakotvornost. Thank you. Hvala lepa. Kolega Viličini. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Danes je zelo pomemben dan, kajti predstavniki državljanov so tu v parlamentu, so tu pred drugimi predstavniki državljanov, med tistimi, ki so predlagali to pomembno pobudo in danes bi vsi radi to pozdravili. In ker vas naslavljam, bi rad tu naslovil poslance. Imamo dve mneni joarka. Za njih je glifosat karcinogen, potem pa imamo še EFSO-EGO, za njih pa glifosat ni karcinogena snov. Ampak eh, nikoli nismo imeli razprave o tem, izhajajmo iz te domnine. Premalo je znanstvenih dokazov o tem, zato je komisija predlagala, da bi imeli novo obnovitev za deset let. Parlament je seveda proti ampak vsi vedo, da je to neko simbolično ogovarjanje, politično vrednost ima, ampak vseeno prišlo do blokade v teh pogajanjih v parlamentu pri doseganju najboljšega možnega kompromisa. In sedaj se sprašujemo, kateri pa je ta najboljši možni kompromis, ko gre za to snov, ki je verjetno karcinogena. Sedem let je imeti bolje kot deset, pet let je bolje imeti kot sedem, državljani menijo da mora Evropska unija tu odigrati pomembno vlogo, da bo ta snov prepovedana, dokler se ne bo pokazalo, da prav gotovo ni karcinogena. Zato predlagamo predlog spremembe s popolno prepovedjo rabe glifosata Evropske unije. In tistim, ki so vzadnje te pobude, bi rad rekel, naš predlog spremembe je bil podprt strani večina vaših predstavnikov tu v parlamentu. Vidimo, kakšen je bil rezultat. V predlogu komisije ne gre za prepoved v petih letih, tako kot tu uh, govorimo v našem predlogu, ampak gre za obnovo za naslednjih pet let. Kaj je jasno? Vidimo, da pozamljate na to, kar se dogaja tu. Veliko poslancev predstavlja državljane in mi želimo to prepovedati. Kolegica Hazenka. Er Hvala, predsedujoča. Rada bi se zahvalila predstavnikom pobude za glifosate, ker želijo prepovedati glifosate v Evropi. Tu imamo toliko veliko podpore na cele 3 milijona državljanov. Je to podpisalo, torej vidimo, da je veliko javne podpore za prepoved, ne le v mestih, tudi na podeželju naj bi to prepovedali. Komisijo smo prosili naj zagotovi, da Vse avtorizacije za glifosat ne bo podaljšala in obnovila, dokler ne bo pobuda za državljane dobro preučena in upoštevana. Ampak podpredsednik komisije, gospod Timmermans, ne more kar tako preklicati tega, kar eh, želimo imeti, spoh ga ni tu, da bi poslušal predstavnike te pobude. To je prav škandalozno da komisija želi to obnoviti, to snov še za pet let. To je neverjetno. S tem zanikate škodovanje te snovi ljudem in živalim ter rastlinam. Imamo odbor, ampak zanima me, kaj želi zaščititi komisija? Biotsko raznovrstnost? Ali pa je Brusel tu zato, da ščiti industrijo? To me zanima. Imamo veliko odpora proti glifosatu, vse večje državljane v vseh državah članicah Evropske unije, ki želijo prepoved ali hitro umikanje te snovi. Dokler ne bomo umaknili tega strupa iz našega okolja, naših živil in naših teles, se bomo borili za to. In še eno vprašanje imam za vas. Raziskave, ki so bile objavljene davno, kažejo, da ta snov ni le karcinogena, ampak verjetno lahko celo vpliva na slabšanje protimikrobne odpornosti. Torej, Ali ne morete predvideti popolno prepoved glifosata že od danes? Agnew. Kolega Agnew. Ja, ko so državljane spraševali o tem, upam, da so jih spomnili na to, da je glifosat verjetno karcinogena snov, skladno z mnenjem Svetovne zdravstvene organizacije, ampak ta organizacija pravi, da je verjetno karcinogeno tudi to, če si odrežemo lase ali če sedimo pred kaminom ali če smo izpostavljeni različnim kemičnim snovem ali če delamo po noči ali ni kava tudi eh, veliko bolj karcinogena snov in vi pravzaprav pijete kavo in ne pijete glifosata. Previdnostno načelo je bilo omenjeno. če bi imeli tega takrat, ko je bila eh, elektrika eh, izumljena, potem ne bi sploh imeli elektrike. Kje so dokazi? Že 40 let imamo to snov v rabi, to je zelo dolgo obdobje, državljani so bili izpostavljeni, bilo težav, ampak tu imamo še eno kategorijo državljanov. To so tiste osebe, ki uporabljajo koncentrirane izdelke. Uh, jaz jih uporabljam, kmetje, vrtnari, tisočkrat bolj so izpostavljeni in še vedno niso bili na operacijah pri zdravnikih in govorili o težavah. Ni dokazal, da to povzroča težave za človeško zdravje. Kaj se bo zgodilo, če bomo to prebojili? Kaj bodo storili kmetje? Fizično bodo obdelovali zemlišča vsako sezono. To prinaša veliko tveganj. Tu bo še več CO2 emisij. Številni, ki želite prepoved, želite imeti manj CO2 emisij, ne več emisij. S tem bomo tudi ošibili prst in strukturo prsti. Če bo prišlo do deževanja na te prsti, bomo imeli tudi erozijo zemlje. Tako da bomo imeli potem tudi na tisoče eh, galebov, ki bodo iskali eh, deževnike po tej prsti in potem bo to vplivalo tudi na tiste, ki se prehranjujejo z galebi in tako naprej. Številni govorite o prepovedi, ampak uvažali bomo živela iz tistih držav po svetu, kjer ne bo prepovedi. In čem je to potem, v čem je smisel tega? In na koncu, predsedojoča, gre za sovraštvo do multinacionalke Monsanto. In Monsanto je o tem že oblikoval študijo 20 let nazaj. In sedaj še. Gospa Hoke, zadnja poslanka o tem. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Jaz tu zastopam odbor za peticije. Rana bi opozorila na to, da imamo sedaj devet peticij odboru glede glifosata. Naj tu zaznamem drugačno perspektivo iz našega odbora. In sicer gre za pomankanje preglednosti in gre tudi za nas križe interesa. Gospod Burns, presenečena sem bila, ko ste vi tu primerjali velika podjetja in nevladne organizacije, ki niso profitne. Ali ste videli dokument Monsanta, ki je bil razkrit v ZDA na sodišču? Tam smo imeli zadevo proti Monsantu letos. Bi videli, koliko denarja se tu obrača. In seveda ne bi oklevala in bi to imenovala uh, kar podkupnina. In kako sedaj napadajo ta odbor v Svetovni zdravstveni organizaciji zaradi tega denarja? Jasno je, da ko obstajajo dvomi, moramo najprej imeti popolno preglednost in to ne pomeni, da nekdo sedi v neki temačni sobi brez kamer in potem bere 600 strani. To ni nobena preglednost. To je zelo nejasno delo. In tu gre tudi za navskrižje interesov, gre za hude težave za Evropsko unijo in za EFSO. Tisti imajo toliko denarja, vemo, za koga gre. In seveda bo to za njih veliko bolj problematično, če bo prišlo do prepovedi za to multinacionalko, kot pa za kmete. Ne gre za to, da bi tu porabili previdnostno načelo, ampak gre tudi za vse drugo, kar izhaja iz pogodbe. In tu moramo biti veliko bolj proaktivni, kajti državljani in parlament potrebujejo poštene in pregledne procese, kajti vsi neodvisni znanstveniki morajo neodvisno eh, prispevati. Res lahko imamo neodvisne znanstvenike, ki naj prispevajo k razpravi, da jim lahko zaupamo, da bomo lahko zaupali evropskim institucijam veliko bolj, kot lahko zaupamo sedaj. Hvala. Sedaj pa ponovno. Kolegica Achterberg, 15 minut imate. Odgovorili boste na zastavljena vprašanja članov. Uh, thank you very much. Hvala lepa za te spodbudne pripombe. Tako velikega števila poslancev, slišala sem tudi kritike, hvala. Šla bom po vrsti, veliko je vprašanj in mislim, da imam le koliko? 14 minut? 15 minut. 1-5. Dobro. Ja. Naj potem začnem zadnjo govornico oziroma z govorcem gospodom Agnewom, ki nas je spomnil na druge klasifikacije, na druge snovi, kot so kava ali pa e, nočno delo in tako naprej. Mislim, da moramo to ločevati. Drugi poslanci so nas ponovno spomnili na to, kako smo izpostavljeni glifosatom. Tu obstajajo različni načini izpostavljenosti preko hrane, preko pijač, preko vode. To imamo tudi v 45 odstotkih prsti v Evropski uniji. Torej, težko se je izogniti te snovi, to snov smo našli v številnih uh, krajih, tudi če ne pijemo tega, smo izpostavljeni posredno. Pravite, da ni dokazal, da bi to povzročalo raka pri kmetih. Oprostite, ampak to bi rada popravila. Kajti Irk, in vrnila se bom nazaj to, zakaj zaupamo Irku, Irk je rekel, da imamo omejene dokaze pri ljudeh. To je bilo pokazano v študijah, in pri številnih študijah so preučevali kmete. Imamo pa tudi to študijo, ki jo je EFSA zavrnila. To je bila študija Monsanta, ker ni bila zanesljiva. Torej, ti omejeni dokazi za ljudi obstajajo na podlagi klasifikacije Jrka. kaj še? Začela bom s prvim govorcem, bo lažje. Spraševali ste o tem, da naj bi kmetje vplivali na to, imamo veliko organizacij kmetov Evropske unije, ki se ukvarjajo s tem, nekateri želijo stati pri glifosatih, ne želijo se tega znebiti, čeprav so najbolj izpostavljeni in imamo omejene dokaze glede povzročanja rakov pri kmetih zaradi rabe glifosata. Po drugi strani imamo pa tiste organizacije kmetovalcev, ki so videli opozorila, razumejo, da bo ta snok malo prepovedana in odločili so se, da bodo v spredju tega gibanja in da ne bodo le rekli, da je prepoved upravičena, ampak že razmišljajo o tem, kako delati naprej, kako jih spremljati, kako se lahko kmetje znebijo glifosato. Torej, ta razprava se je že začela odvijati in veseli smo, ko vidimo, da imamo med samimi kmeti tiste, ki so aktivni. Imamo dve organizacije, eno v Franciji, drugo v Nemčiji, ki se ukvarjate s tem, ne vem, ne poznam te, ki je v Španiji. Poslanci so nas spomnili na druge ocene, do katerih je prišlo po svetu. Nimamo le študije FSE neke, e, ampak tu imamo tudi druge, ki so rekli, da imamo kar nekaj pomakljivih dokazov glede glifosatov. Zato bi vas rada spomnila na to, zakaj zaupamo Jrku. Jrk je zelo spoštovana znanstvena agencija, ki ima zelo odločno vlogo, da bi tu izpolnila najviše znanstvene standarde, imajo izbrane znanstvenike, ki so znani po imensko in nima nobenega eno skrižne interesu, ker so pač pravila dela zelo stroga. IRK dela samo z objavljenimi podatki. IRK je izjemno spoštovana agencija v znanstveni skupnosti zaradi neodvisnosti marca 2016, je približno 100 znanstvenikov objavilo študijo o tem, da je ocena EFSE-o vsebovala veliko napak in da glifosat je nevaren. Kar podobno število znanstvenikov je potem podprlo program monograma Jrka in naj vas spomnim, da imamo tudi kemično industrijo, ki napada Jrk, ampak to ni prvič. Jrk je imel tudi drugo kampanjo in tudi topačna industrija je bila proti takrat, ko so leta 2004 v Jirku objavili študijo o pasivnem kajenju. Torej, to, kar Jirk počne, ni všeč vsem, ampak to ni nič slabega. Tu lahko nekaj jasno vidimo in z tega se lahko veliko nauči naše evropske agencije. Sprejeti mora visoke standarde in potem odpraviti na skrižje interesov strokovnjakov in delati mora le z objavljenimi podatki. Mimo grede, evropski znanstveni posvetovalni mehanizem to že počne. Uporabljajo le objavljene dokaze. Seveda to ne bo vedno všeč industriji, ampak to je potrebno, da si pridobimo zaupanje in sloves v znanstveni skupnosti in med državljani. Prav tako sta nas dva govorca to obtožila, da gre le za Monsanto da to ni povezano z glifosatom, ampak da imamo to eno multinacionalko, ki je zelo inovativna in je prva patentirala glifosat. Naj vam rečem, da se mi zavedamo dejstva, da glifosat pravzaprav več kot 20 podjetij, ne gre le za Monsanto, ki želi imeti licence, vemo pa tudi, da je Monsanto tu vodilen v namenski skupini za glifosate, ki želi imeti novo licenco za glifosate in je v ospredju, ko gre za znanost, javno razpravo, v dokumentih Monsanta vidimo, kako se okvarjajo s tem. Ne moramo tu spregledati Monsanta, ko govorimo o glifosatih. Kaj želimo doseči? kapljica Delija je sprašvala o tem. Prepoved glifosatov bi omogočila, da bi imeli druge toksične snovi in bi potem zamenjali glifosate. Kaj bi dosegli, če bi še naprej uvažali glifosate ne kot izdelke, ampak kot ostanke pri uvoženi, uvoženih živilih? seveda nočemo zamenjati glifosatov z drugimi kemičnimi herbicidi. Prav tako menimo, no, da se to ne bo kar tako zgodilo. Seveda imamo dva razloga, zaradi katerih smo zelo optimistični. Menimo, da se to ne bo kar tako nadaljevalo brez glifosatov. Glifosati so herbicidi, v Evropi ni nobene podrobne kemikalije, ki bi vsebovala povsem iste sestavine, ki jih ima glifosat in vsi vemo, da glifosat uporablja tudi javni organi, kot tudi zasebni državni in podjetja. Glufosanat recimo, ki je neka konkurenca. In naš komisar za konkurenčnost se ukvarja s tem in te snovi ne moramo več uporabljati v Evropi. Prav zaradi zdravstvenih učinkov je bila raba te snovi že omejena v Evropi. No, to, kar sem rekla, ni podobne kemikalije, s katero bi to zamenjali. To industrija tudi dokazala. Pokazala je, da bi kmetije upravljali veliko manj herbicidov in bi plačali veliko manj za herbicide. Seveda to sk zelo skrbi kemično industrijo in to je eden izmed glavnih razlogov, zakaj se tako trmasto držijo te snovi. Kakšna je alternativa? Videli smo tudi, kako je bilo pri proizvodnji koruze, s tem se potem spreminjajo prakse kmetovanja in potem je tu kar nekaj izgube dohodkov za to industrijo. Potem pravite, da brez glifosatu ne bi imeli iste situacije kot z glifosati, ko je Evropska unija deloma prepovedala kotonoide, je tudi industrija rekla, da naj bi druge kemikalije potem tu zamenjale to stvar to snov in da potem čebele ne bi bile v boljši situaciji. Ampak sedaj imamo podatke iz Združenja kraljestva iz leta 2016, ki kažejo, da če uporabljamo insekticide pri oljni ogrščici, tam, kjer smo prepovedali to snov, da se po delni prepovedi raba drugih kemičnih snovi ni povečala. Vsi podatki kažejo, da nismo dobili nove insekticide, recimo paritroide, in paritroidi ne bodo sedaj zamenjali te nove snovi. Raba paritroidov sicer narašča, ampak zelo počasi. In seveda, Ne gre za to, da bi kmetje uporabljali druge slabe herbicide, vemo, da obstajajo sicer, ampak prav zato imamo tri zahteve. Kolegica Angeli, ki bo govorila o tretji zahtevi, gre za splošno zmanjšanje rabe herbicidov in nasploh pesticidov v Evropi. Pa potem pa to, kar je rekla Julie Girling. To, da smo glifosat našli v urinu, to je problematično. Zakaj? Seveda so to majhne količine, ampak jasno kažejo, da ta snov je v naših telesih in če ima jerk prav. In je glifosat toksična snov, kot so pokazale številne neodvisne študije potem ne moremo reči, da, moramo, da lahko imamo neko varno raven vsebnosti te snovi v telesu in to moramo poštevati. Da ne gre vedno za to, koliko te snovi je v naših telesih in da je to v redu, če je to le omejeno. To, da imamo le necela tri odstotka prebivalstva, torej milijoni nekaj, mislim, da je študija na začetku pokazala, da je 70 do 80 odstotkov prebivalcev v anketah v Evropski uniji podprlo prepoved. To močno presega to pobudo, ki smo jo tu predstavili. Sveda imamo tule milijon 300 tisoč podpisov, ampak to je prak, ki ga določa Evropska unija in tu ni smiselno sedaj skati dodatne podpise, če smo že dosegli ta prak. Potem tu kar je povedal kolega Hojtimer, ali je prepoved kemikalij pravi odgovor, bomo s tem rešili vse težave. Seveda ne. To je prvi korak. Prvi korak je ta, da se odzovemo, da damo regulatorni odziv na nevarnosti, ki jih vidimo. Rezultati, in to vidimo pri prepovedi te snovi in drugih kemičnih snovi, to mora vplivati na spremembo kmetijskih praks. To se že dogaja, Mika je to omenil, na tisoče kmetov dela brez teh snovi, brez glifosata, tudi tradicionalnem kmetovanju tega ne uporabljajo. Izboljšati moramo naše kmetijske prakse, da bo to v spredju, da bodo potem vsi kmetje delali na tak način. Sveda to pomeni več dela, več znanja, več strokovne pomoči za kmete. Nekateri strokovnjaki so celo rekli, da smo zaradi te poceni kemikalije imeli manj inovacij pri strojih in pri drugih praksah. Prosim, da to upoštevate. Inovacije nastanejo, ko imamo potrebo potem. Dokler bomo imeli to kemikalijo, ne bo inovacij. Je poceni, je na voljo in kmetje to uporabljajo. Ko bo ta snov glifosat prepovedana, bomo imeli veliko več delovnih mest v kmetovanju, več inovacij bomo imeli in še nekaj, kar je zelo pomembno za poslance in za komisarja tu, treba je spremljati kmete pri tem delu. Potem bi se navezala na to obtožbo, da je bila ta kampanja zelo površinska in da tu uporabljamo podatke, ki niso potrjeni. Kolega Dorfman je to rekel. Mislim, da smo bili zelo previdni, da smo omenili le tiste znanstvene dokaze, ki obstajajo, omenjamo Jrk, ker je to zelo dober pregled vseh dokazov karcinogenosti, ki obstajajo. Rekla sem, zakaj zaupamo Jrku in mislim, da ni nobenih nepotrebnih izjav, ki smo jih uporabljali v tej kampanji, s katerim bi spodkopali naše lasno delo. In ja, gospod Dortman, menimo, da je to odgovorno in da je to prvi pravi korak v tej smeri prepovedi škropljenja posevkov eh, z glifosati. To povsem podpiramo, kajti to potem pušča ostanke pri živilih. kolegica Hazekamp je omenila nedavno raziskavo. Pozeti morate. Dobro, to je dobro povzetek, omenila je nove znanstvene izsledke, ki kaže, da je izpostava glifosatu nekaj, kar lahko vpliva tudi na zmanjšanje odpornosti proti antibiotikom, ki se uporabljajo v zdravstvu. To je še ena študija ki prinaša še več bojazni zaradi glifosata. Ne le glifosata, bi rekla, tu gre tudi za druge herbicide. Ampak ta študija je pokazala še nekaj pomembnega. Regulatori morajo imeti širšo perspektivo. Koncept tega, kaj je varno v Evropi, se je spremenil s časoma in ponovno se bo moral spremeniti, da bi upoštevali takšne pomisleke kajti protimikrobna odpornost je zelo, zelo aktualna in pomembna tema za Evropo. Za vas, komisar, to moramo vključiti ocene učinka tudi pri pesticidih. In naj zaključim in rečem, da so bile vse pripombe zelo koristne. Zelo smo hvaležni parlamentu za podporo gospodu Pocu in drugim, ki so nas spomnili na to, da je parlament prosil za prepoved glifosatov, da bi sedaj imeli delno prepoved, čez pet let pa popolno prepoved. Zelo smo veseli tega stališča v parlamentu. Naše stališče in stališče ICIA je to, je to, da moramo prepovedati glifosat sedaj. Stališče parlamenta je stališče političnega kompromisa in to je najbolj progresivno stališče, ki obstaja in upamo, da bo to vplivalo na končni kompromis v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa vabim kolegico Sevine Julihar, direktorico za varnost krme in živil in inovacije v direktoratu Santem. Pet minut imate, prosim. Hvala, hvala, predsedujoča. Za začetek pri tej izmenjavi mnen bi komisija rada poudarila, da imamo ceno tvegan in potrditev glifosato in vse je podvrženo postopkom in merilom iz evropske zakonodaje o pesticidih, kot je bilo to sprejeto v parlamentu in na svetu določbe te zakonodaje obsegajo sveda zaščito zdravja ljudi, živali in okolja. Potem bi rada povdarila še nekaj. Določbe te zakonodaje so tudi podprte s previdnostnim načelom. Previdnostno načelo je močno ukorninjeno v določbe te zakonodaje. To pomeni, da po oceni izvajanja obnovitve aktivne učinkovine, kot je glifosat, zakonodaja obvezuje komisijo, da deluje. Sprejeti mora uredbo, s tem, da še enkrat podaljša dovoljenje takšni aktivni učinkoviti, seveda po določeni pogoji, ali pa da ne obnovi ponovne potrditve te aktivne učinkovine. Zakonodaja določa obnovitev podaljšanja dovoljenja, če so merila izpolnjena v regulativnem procesu pri glifosatih komisija ni ugotovila nobenih težav pri izvajanju tega zakonodajnega akta. No, seveda se tu sedaj poraja vprašanje, zakaj Evropska unija ne bo prepovedala glifosatov in tudi ne predlaga prepovedi. Naj povem zelo jasno, nimamo nobenih znanstvenih ali pravnih dokazov, s katerimi bi podprli prepoved glifosata v kontekstu zakonodaje o pesticidih, ki jo sem jo pravkar omenila. Pobude evropskih državljanov, ki so jo danes pobudniki predstavili, da naj bi to prinašalo hude težave za človeško zdravje, ampak reči moram, da so države članice ocenile to snov, tudi Evropski organi za varnost hrane in tudi Evropska kemična agencija. In sklepi pri vseh študijah so bili isti. Klasifikacija glifosatov kot karcinogene učinkovine ni upravičena. Še več, Evropska ocena učinka je pokazala, da ko se glifosati uporabljajo v okviru dobrih kmetijskih praks, ne prinašajo nepotrebnih tveganj za zdravje živali, ljudi ali za varstvo okolja. Nacionalni organi v drugih državah, v Kanadi, Avstraliji, Avstraliji, Novi Zelandiji, kjer imamo FAO, SZO in kjer so imeli skupne sestanke o tem, so tudi prišli do istih sklepov. Torej, IRK, Mednarodna agencija za raziskave o raku, je edina agencija, ki ima drugačno mnenje glede stopnje karcinogenosti pri tej snovi, pri tej učinkovini glifosata. Torej, glede na vse informacije, ki obstajajo, glede na vso analizo in glede na temeljito oceno, zaenkrat ni razlogo, da bi postavili pod vprašaj znanstvene ocene in sklepov glede glifosatov v Evropski uniji in glede na sistem, ki ga je Evropska unija oblikovala v ta namen. Prav zato naj bi do konca oktobra letos komisija predstavila predlog o obnovitvi dovoljenja te učinkovine za naslednjih pet let. No, želim omeniti še nekaj. En poziv te hiše glede postopne odprave glifosatov. Želim le poudariti, da sedanja zakonodaja pod pogoji, ki sem jih omenila, ne vsebuje določb, s katerimi bi lahko določili dokončen datum odprave te snovi. Ampak obnova aktivne učinkovine glifosata omogoča nekaj drugega in pravzaprav tirja k nečemu. Države članice naj bi v roku enega leta morale oceniti avtorizacijo vseh snovi na trgih. To bo pomenilo, da bodo morale države članice poštevati vse dodatne pogoje, ki so določeni v predlogu komisije. Recimo, tu bodo morali zaščititi talno vodo, potem bodo morali preučiti rabo snovi v javnih prostorih, kot tudi recimo rabo pred žetvijo in takšna temeljita ocena mora biti izpeljana, zato da bi upoštevali vse pogoje pri podaljšanju avtorizacije. No, kot vidim, je čas potekal, rada bi se odzvala na eno pripombo poslanca Horkana. Ne vem, če sem razumela najbolje. Mislim, da ste predlagali nekaj glede evropske ocene, omenjali ste tudi podkupnino. Ne vem, če vas, sem vas prav razumela, uradno bi rada zavrnila te obtožbe in predloge v imenu komisije sebe in svojih kolegov. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Gospa Achterbeck, če se želite na kratko odzvati na to, kar je povedala komisija, izvolite, ampak res eno minutko. Na, v enem stavku bi želela povedati, da je nepravično prepustiti odločitev o proizvodih, ki vsebojo glifosat državam članicam. Zakaj? Ker EFSA pravi, da te formule, kot jih imenuje, so lahko bolj nevarne od samega glifosata. To je tudi rezultat neodvisnih študij, ki so bile izvedene. EFSA pravi, da je to potrebno oceniti. Vprašanje pa je, kako naj države članice to ocenijo. Nimajo podatkov, ni nobenih zahtev glede podatkov za posamezne proizvode in za dokazovanje, ali so ti rakotvorni genotoksični in vse ostalo. Kakšni so torej njihovi dolgoročni zdravstveni učinki? Eh, Monsanto tudi pravi, da tega ne ocenjuje in to je družba, ki se je odločila, da eh, bo spregledala pomisleke svojih strank. Evropska unija eh, tudi ne želi prisluhniti svojim državljanom in to je za nas še en razlog, zakaj zahtevamo prepoved na evropski ravni. Najlepša hvala, s tem smo zaključili s prvim krogom razprav, sledi drugi krog ki se bo sredotočil na drugi cilj pobude. Gre za spremembe v postopku znanstvene ocene pesticidov. Ta cilj bo predstavil gospod Helmut Počer, ki je predstavnik odbora državljanske pobude in kar takoj mu dajem besedo, izvolite. Imate pet minut. Najlepša hvala. Lep pozdrav. Najprej naj pozdravim vse prisotne in se zahvalim za to priložnost, da spregovorim. Sem Helmut Purčer, sem biokemik in delam za organizacijo Friends of the Earth Austria. Sem tudi avtor strokovne knjige o glifosatu, ki se ukvarja s trenutnimi postopki odobritve v Evropski uniji in sistemski velikimi napakami v tem postopku. Evropa, torej Evropski parlament, komisija in države članice so leta 2009 eh, sprejeli novo uredbo o pesticidih, ki je takrat predstavljala mejnik na poti proti boljši zaščiti okolja in zdravja. No, Postopek naj bi temeljil na oceni tvegan snovi, ki naj bi bile toksične, ki nam bi ogrožale eh, genski, eh, genski zapis, naj ne bi bile odobrene. Potem pa je tu še zaveza po upoštevanju znanstvene literature, objavljene eh, študije, ki so nastale neodvisno od proizvajalcev morajo biti upoštevane pri postopku odobritve od leta 2011. In že samo ti dve novosti bi morali pripeljati do tega, da bi že v prvem osnutku poročila leta 2013 glifosat bil opredeljen kot potencijalno rakotvoren in torej ne bi smel biti odobren. Eh, glifosat je bil odobren, sicer danes ne bi bili tukaj, ampak smo tukaj in to je posledica dejstva, da je glifosat pravzaprav primer eh, popolne odpovedi evropskega sistema odobritev. Kajti previdnostno načelo oziroma previdnostni pristop je bil povsem eh, odrinjen na stran, upoštevanje znanstvene literature pa eh, se tudi ni zgodilo. Naj to pojasnim na podlagi študij, ki govorijo o škodljivih učinkih glifozata. Najprej, kar zadeva objavljeno znanstveno literaturo, velika večina, tri od štirih študij, eh, opozarja na eh, škodljive učinke glifozata. In eh, Agencija za raziskave raka Združenih narodov pravi, da obstajajo močni dokazi za toksičnost in škodljivost glifosata. Uh, Ampak eh, študije so prišle v roke proizvajalcem in proizvajalci pojasnjujejo, da vse eh, študije brez izjeme so neverodostojne, nerelevantne in nezanesljive. In kaj so storili upravni organi? Eh, nemški organ za oceno tveganja je iz razlogov, ki je bilo potrebno preiskati, se odločil, da ne bo izvedel neodvisne uh, ocene, kot zahteva to Evropska direktiva. Uh, skliceval se je samo na interpretacije uh, proizvajalcev in ni prišlo do nobenih komentarjev. Uh, obstoječih znanstvenih študij. To je bilo to, obstaja poročilo na 36 straneh, lahko vam ga pustim tukaj, ki kaže, da je vse bilo samo uh, prekopirano iz uh, izjav proizvajalcev. Torej, tu je sistem povsem odpovedal uh, Eh, odgovornost pa je bila eh, prenešena na nekoga, ki je v konfliktu interesov, torej na proizvajalce. Proizvajalci so bili tisti, ki ne bi v tem primeru bili verodostojni ocenjevalci tega, ali je njihov proizvod škodljiv ali ne. Eh, študije proizvajalcev pa to problematiko še zaostrujejo, kajti te študije so poslovna skrivnost in torej niso dostopne javnosti in znanstvenikom. Uh, kar je seveda dodaten problem. Ampak obstajajo rešitve za te probleme in eh, tu ni potrebno izumiti ničesar novega, gre tu za tri spremembe, ki jih terja Evropska državljanska pobuda. Najprej gre tu za odpravo konfliktov interesov pri pogodbenih laboratorijih. Torej, proizvajalec ne bi smel biti tisti, ki naroča študije, temveč mora to storiti neodvisen organ in s tem bi dosegli, eh, da bi zagotovili eh, ustreznost inštituta ter eh, ceno študije kot ključna kriterija. Poleg tega bi morali biti vse študije javno objavljene, vsaj v obliki povzetka istočasno pa mora biti zagotovljen tudi dostop do vseh osnovnih eh, podatkov in eh, raziskav. Eh, na ta način bi lahko te študije postale predmet javnega diskurza. Poleg tega pa mora ocena javnega organa pri postopku odobritve potekati neodvisno, ne glede na to, kje je zahteva po odobritvi uložena v vsakem primeru mora iti tu za nekega neodvisnega akterja. Kaj tele na ta način bo lahko evropski sistem odobritev zopet pridobil zaupanje evropskih državljanov. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo poslancem in poslankam, ki se želijo oglasiti. Najprej Gospod Lize za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala lepa za predstavitev. Pred nedavnim sem predbral izjavo v nemškem časopisu, da je Kristofer Portier, eden od eh, raziskovalcev, ki je napisal študijo IRK, prijel 160 tisoč ameriških dolarjev strani dveh eh, pravnih eh, pisarn, ki tožita Monsanto, eh, torej študiji IRK-a naj bi zaupali, ampak eh, tudi tu je v igri denar in zastala se vprašanja, ali lahko to raziskavo jemljemo resno. Če nasprotniki glifozata prejmajo denar odvetnikov, potem se moramo vprašati, ali so ti raziskovalci dejansko eh, neodvisni. In pa. Zdaj se ukvarjamo s vprašanjem postopka in to zadeva tako eh, glifozat kot endokrine motilce, kjer moramo razmišljati o znanstvenih kriterijih. Vsekakor mora veljati načelo, da je doza tista, ki eh, določa, kaj je strup in tu moramo eh, zagotoviti ustrezno oceno tveganj. In vprašanje je, kako potencijalno tveganje se dejansko upošteva v postopku odobritve, kajti ni smiselno tu voditi nekih čustvenih razprav, ampak moramo eh, zagotoviti, da bodo znanstveniki stvari neodvisno opazovali in na podlagi tega potem lahko oblikujemo svojo oceno. Hvala. Najlepša hvala zdaj pa gospa Kadenbach. Hvala lepa, gospod eh, Burčer, za vašo kratko predstavitev in čestitke vsej ekipi eh, za Evropsko državljansko pobudo, kajti mislim, da je neverjetno, v kako kratkem času vam je uspelo zbrati 1,3 milijona podpisov. Eh, niste se samo pogovarjali z ljudmi in pobirali njihov podpis, ampak ste počeli še mrsikaj. Imam dve vprašanje. Najprej eh, postopki odobritve in njihova skladnost s členom 8.5 eh, uredbe o pesticidih iz leta 2011 glede uh, dodajanja literature v postopek ocene. To je problematično, ko ste ocenjali. Uh, Naj bi samo znanstveno pregledana literatura bila upoštevana pri postopku odločanja? To je moja prva vprašanje. In pa drugič, ali se strinjate, da bi industrija vseeno morala zagotoviti relevantne podatke EFSI in v primeru, če prihaja do pomankanja oziroma če ni dovolj podatkov, ali je, eh, bi lahko učinkovina vseeno bila odobrena? Pridne se mi steče čas, pa naj omenim še dvoje. Zelo me veseli, da sem članica Evropskega parlamenta, kajti prepričana sem, da smo najbolj pregleden parlament na svetu in eh, nismo homogeni, kot vidite danes. Stališča v našem parlamentu se precej razlikujejo in zato bi vas res prosila, da ste tako prijazni in ste pozorni na to, kdo zakaj glasuje v tem parlamentu zlasti preden se odločite, za koga boste glasovali na naslednjih volitvah v Evropski parlament leta 2019. Preden se boste odločili, res pregledajte, kaj je kdo storil, kdo je glasoval za kaj, kajti mi smo tu zato, da zastopamo vaše interese. In ne gre za eno Evropsko unijo, ne gre za eh, en parlament, ampak gre za vsakega posameznega poslanca, ki zastopa svoje volilce. Torej, eh, glasujte za tiste poslance, ki bodo res zastopali vaše interese in vaše potrebe. Hvala. No, res upam, da dejansko vsi volilci zelo podrobno spremljajo, kdo glasuje, zakaj to podpiram. Gospa Grostet je naslednja govornica. Najlepša hvala, predsedujoča. Zelo dobro razumem, da obstajajo pomisleki in kritike na račun sistema odobritev, na račun študij, da so tu težave s konfliktom interesom. To zelo dobro razumem. Ampak vendarle, eh, če se postavite v čevlje poslancev, če poslušamo strokovnjake. Eh, vidimo, da se mnenja vedno razhajajo, strokovnjaki se ne strinjajo, strokovnjaki, tako da stvari niso enostavne. Poskušamo se zato zanašati na agencije, ampak tu so tudi kritike na račun agencij, EFSE, EKE in mislim, da je pred nami res težko delo, da bomo zagotovili dovolj eh, sredstev za agencije, da bodo te lahko dejansko res neodvisne. Ampak kar zadeva konflikte interesov, Kaj ti, če zavračamo strokovnjake pod pretvezo, da imajo konflikt interesov, eh, eh, postavljamo pod vprašaj marsikaj in marsikoga. Kaj ti, po mojem mnenju, je napačno zavračati vse znanstvene podatke, ki prihajajo iz vrst proizvajalcev, kaj ti konec koncev tudi pri proizvajalcih delajo strokovnjaki in poznajo stvari. Tako da bi vas opozorila na to, da res morda potrebujemo neko reformo zakonodaje glede agencij, zato da bomo zagotovili, da bodo agencije delale v kar največji neodvisnosti. Ampak eh, opozarjam vas na ideološka stališča, kar zadeva eh, sistematične očitke glede konflikta interesov. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Lopez Premeho. Hvala za besedo. Hvala tudi za to, da ste nam omogočili, da se danes pogovarjamo o glifosatu. EFSA in komisija pravzaprav upoštevata objavljene in neobjavljene študije pri oceni učinka. EFSA je dejala, da je tudi industrija izvedla še dodatne študije na tem področju, ki seveda nakazujejo, da verjetnost rakotvornosti ni zelo visoka. Je pa res, da mi nismo mogli dostopati do teh študij, kljub temu, da smo to zahtevali. Kar pa je res neprimerno, niti IR tega ni mogel storiti. Mene pa zanima naslednje obstaja pomankanje preglednosti in zanima me, kdaj bo ta nepreglednost odpravljena, kdaj bomo lahko dostopali do teh študij. Poleg tega pa še nekaj o sodbi sodišča, ki govori o tem, da določeni podatki ne smejo temeljiti na sami zaupnosti. Potem pa še nekaj besed o potrošnikih. Potrošniki morajo biti v prednosti pred industriji, ampak v tem parlamentu smo ugotovili, da industrija pravzaprav pogojuje odločitve komisije. Podobno se je izkazalo tudi pri škandalu Dieselgate. In res nočemo dopustiti, da bo to industrija počela tudi pri glifosatu. To je treba spremeniti. Poleg tega pa je treba omeniti še določene študije, ki pravijo, da je glifosat tudi snov, ki povzroča endokrine motnje pri ljudeh. Obstajajo znanstveni dokazi in zanima me, kaj bo storila v zvezi s tem EFSA. Glifosat je seveda smrtonosen, ne samo za ptice, ampak tudi za ostale živali. Če hočemo izboljšati kakovost naše zemlje, potem moramo pravzaprav narediti pravi kmetijski preobrat in nehati uporabljati herbicide. Gospod Zulo. Hvala lepa. Že ne vem, koliko se obračam na komisarja Andrukajti sa zelo enostavnim vprašanjem. Vemo, kako pomembno je zaščititi zdrave državljanov v in v današnji izmenjavi mnen. Mislim, da smo slišali nekaj zelo pomembnega. E, zapletamo se v birokracijo, ampak pravzaprav se sploh ne dotikamo bistvenih točk glede zaščite zdrave naših državljanov in glede okolja. Komisija eh, pravi, da ni mogoče storiti ničesa drugega kot enostavno ali eh, podaljšati odobritve ali pa glasovati proti odobritvi. Ampak eh, najti moramo neko strategijo, da rešimo te probleme. Res me moti, da imamo cela gibanja, ki pozivajo k eh, prepovedi te snovi eh, in da pravzaprav skoraj da je neizpodbitno, da je ta snov škodljiva, po drugi strani pa imamo tu komisije, ki se zapleta v birokratske postopke. Uh, Torej, po eni strani je tu gibanje državljanov ali pa vsaj gibanje eh, organizacij, ki so jih izbrali državljani, po drugi strani pa so tu ljudje, ki jih ni izbral noben državljan, eh, ki eh, odločajo na podlagi birokratskih pravil, ne da pravzaprav razumejo, kaj se dejansko dogaja. Ne razumem, če je v spredju naša skrb za zdravje, potem pričakujem, da bodo tisti, ki so odgovorni za izid, našli nek izhod. Pravite, da ni pravnih ali tehničnih uh, možnosti, da bi komisija kaj ukrenila, ampak eh, sam mislim, da bi komisija res morala ukrepati. Komisar Andrikatis, kaj bo storila komisija? Se bo še naprej skrivala za birokratskimi postopki? Grazie, Presidente. Eh hvala. Gospa Evi, hvala. Vrstna kolegov je že opredelila številne razloge, zakaj, podal, zakaj pod, ne bi smeli podaljšati dovoljenja za to osnovo in zakaj bi jo morali ne mudoma prepovedati. Uh, Obstaja pa tudi skupina pod vodstvom Monsanta, ki je poslala dokumen, razposlala dokument takoj potem, ko smo v parlamentu lani glasovali o naši resoluciji. In med drugim je bila med naslovniki tudi komisija in šlo je za dopis, v katerem so pravzaprav zapisali, da je bila debata iracionalna, čustvena in da se je posem odmaknila od znanstvenih načel. Eh, mislim, da je to velika neresnica. Ne moramo postavljati pod vprašaj tega, kar pravijo znanstveniki sami, ko eh, poskušajo nekako razsvetliti eh, vse negotovosti. Sodišče v ZDA so opredelila eh, dokumente Monsanta kot škandalozne. Eh, nekateri dokumenti eh, so bili napisani strani oseb, ki imajo komercialne interese eh, v zvezi s temi proizvodi. Glifosat je herbicid, ki je bil odobren v 70-ih letih, eh, uporablja se do danes in povzroča nepopravljivo škodo. In tu vidite prikaz eksponentne rasti odpornosti pri pšenici. Ne vem, če res lahko o tem govorimo kot o neki sodobni kmetijski tehniki, kot to trdijo zagovorniki eh, pod vodstvom Monsanta. Mislim, da gre za zastarelo eh, metodo, ki je ne potrebujemo več. Komisija se mora pogumno odločiti in konec leta prepovedati uporabo te snovi. Najlepša hvala. Mislim, da so to vsa vprašanja strani poslancev. Gospod eh, Boršer ima zdaj največ 15 minut, da odgovori na vsa zastavljena vprašanja. Izvolite. Najlepša hvala za ta zelo zanimiva vprašanja. Poskusil bom na nje odgovoriti kar po vrsti. Prvo vprašanje gospoda Gizeka se je nanašalo na verodostojnost ocene Jerka. E, opozoril je na to, da naj bi Kristofer Portier sprejel 160 tisoč dolarjev. E, zato, oziroma strani nekega Eh, konzorcija ameriških odvetnikov, da bi za nje deloval kot strokovnjak. No, dobil je ta denar po, dolgo potem, ko je bil svetovalec za Jerka, ni bil eden od eh, sedemnajstih uh, strokovnjakov, ki so odgovarjali na uh, vprašanja. Bil je zgolj svetovalec in eden od številnih znanstvenikov, uh, ki so sodelovali v postopku pred ameriškimi sodišči uh, o Monsanto dokumentih, ki so zelo zanimivi in tam je deloval, oziroma je bil najed kot strokovnjak strani uh, ameriških odvetnikov. Tak je sistem pred ameriškimi sodišči v primer kolektivnih tožb. Uh, Obramba ga je najela kot strokovnjaka in eh, ta znesek, ki ga je prejel, eh, Eh, je povsem uh, običajen, pravzaprav je Kristofer Partij dobil še manj kot njegovi kolegi in ta učitek je samo eden od številnih, ki smo jih slišali eh, za to, da bi omajali znanstveno verodostojnost in neodvisnost IRK-a. No, obstajajo tudi drugi očitki, vedno znova jih najdemo v časopisih in to so očitki, ki jih vedno znova slišimo zlasti iz vrst eh, novinarjev Reutersa, ampak to so očitki, ki nimajo nobene podlage. Eden od tovrstih očitkov je bil omenjen v prejšnjem krogu, da bi namreč. da naj bi IRK iz končnega poročila odstranil določene komentarje avtorjev študije, čež da naj ne bi obstali nobeni rakotvorni učinki. Uh, ampak v 80-ih in 90-ih letih eh, so obstajale zlasti študije Monsanta in če eh, statistično vrednotimo podatke, je jasno, da obstajajo rakotvorni učinki. Uh, Jark ni mogel, ni mogel oceniti te študije, ker ni bila nikoli javno objavljena, ampak lahko je ocenil druge in seveda te konkretne študije ni mogel komentirati. E, no, vse skupaj je predvsej zapleteno. Kar zadeva vprašanje gospoda Gizekeja ali pa pravzaprav kar zadeva njegovo željo, da bi ocenjevali oziroma od, izdali dovoljenja na podlagi ne, od, ne predvidnostnega načela, ampak od samo ocene tveganja. To, predtem bi vas res posvaril, kaj ti ravno ta novi pristop je bil velik dosežek leta 2009 eh, in eh, ravno na račun tega načela eh, je zagotovljena visoka raven varstva zdravja. Potem, kar zadeva drugo vprašanje gospe Kadenbach ali menimo, da samo zdravstveno pregledana literatura naj bi se uporabljala za postopek odobritve. Menim, da to ni eh, skladno z našo drugo zahtevo. Gre za to, da naj bi priznavali samo študije, ki so objavljene. Seveda pa je smotrno tudi regulatorne študije, ki zastavljajo jasna vprašanja znanstvenikom, eh, tudi upoštevati. Zlasti pa je pomembno, da to niso študije, ki si jo jih naročili proizvajalci sami eh, in ki so jih ti proizvajalci tudi plačali, eh, kajti v tem primeru so določeni laboratoriji v konkurenci z drugimi laboratoriji, temveč mora tudi te za študije ki jih je naročil nek neodvisen naročnik. Tretja točka. Odgovor na vprašanje gospe Kacete. Namreč omenjeno je bilo, da so odločevalci odvisni od uh, znanstvenih mnen, da se kritizira EFSO in druge agencije in vprašanje, ali je ali je to upravičeno. V zvezi s tem bi dejal, da sem se večkrat čudil, kako vidno znova uh, je govora o tem, da ni nobenega dvoma, da je postopek odobritve potekal ustrezno, to je povedala predstavnica komisije, eh, tudi gospod komisar je to izpostavljal. Ampak dejstvo je, da neodvisna ocena, kot jo predvideva 11. člen eh, uredbe o pesticidih, da torej do take ocene ni prišlo na podlagi znanstvene eh, literature. Če pa je ta študija bila izvedena, je bila izvedena tako tajno, da ni nobenih sledov na več tisoč straneh poročila. Uh, Eh, sled bi pomenila, da bi naprimer tam, kjer je govora o genotoksičnosti in o tem je celo poglavje, da bi tam najdel vsaj en stavek, ki ga ne moram pripisati Monsantu, zato ker tega ne najdem v zahtevku Monsanta. Dejansko je bilo vse besedilo kompletno prekopirano in dokler parlament in komisija se ne ukvarjata s tem vprašanjem, eh, dokler nišče ne reče, morda pa ni bilo tako, je to poglavje tako, kot je in to je bistveno vprašanje. Potem je bilo tu še eno zanimivo vprašanje, ki ga je eh, zastavila gospa Grostet v zvezi z konflikti interesov. Uh, Tu se v celoti strinjam z vami, da konflikti interesov se ne smejo e, zlorabljati zato, da se izključuje industrijo. Industrija seveda ima določeno znanje, ki je lasno samo njej in e, ni, smotorn, ni pa smotrno določenih nalog prenašati na industrijo, če jih lahko ravno tako dobro odpravijo določeni drugi organi, kajti. E, če industrija pri izvajanju, zlasti če industrija pri izvajanju te naloge v nemogočem konfliktu interesov, kajti seveda kot proizvajalec lahko rečem, eh, ja, upravljam, eh, torej podal bom ne objektivno oceno, ampak eh, bom pozabil na svoje podjetje ali pa bom videl, kako lahko stvari na svoj račun najbolje, za svoj račun najbolje obrnem v taki konflikt interesov industrije ne smemo postavljati. Potem je bilo tu še eno vprašanje, ki se je nanašalo na to, ali nepreglednost, torej dejstvo, da študije proizvajalcev, za katere menimo, da so upravičene, če so izvedene po ustreznih kriterijih, eh, to sicer ni vedno tako, ampak načeloma že, da so te smotrne. Tisto, kar ni smotrno, pa je, da so te študije tajne, da veljajo za poslovno skrivnost. E, s tem se v veliki meri strinjamo. E, tudi komisar Andrikajtis je e, marca, v zvezi s, marca 2016 v zvezi s tem podal nekaj jasnih izjav. Vprašanje pa je, ali bomo to še naprej tolerirali. Odgovor na to mora podati politika. Evropejci in evropejke tega ne razumejo. Uh, to je nekaj, kar se mi vedno znova potrdi, kadar potujem in se pogovarjam e, z ljudmi na podlagi knjige, ki sem jo napisal. In ljudje so vedno znova zgroženi, ko slišijo, da študija, ki naj bi e, opredeljevala uh, varnost proizvodov, ki ga uporabljajo, je predmet tajnosti. Uh, mislim, da to ne more voditi v nič dobrega in ne moremo na tak način izigravati zaupanja ljudi. Poleg tega pa obstajajo tudi eh, ustrezne eh, sodne izjave v zvezi s tem, naprimer v sodbah Evropskega sodišča v primeru Rajmar iz leta 2016. Mislim, da gre tu za konvencijo iz Arhusa, namreč, da kar zadeva ostanke pesticidov, eh, da v zvezi s tem morajo biti vse informacije javne. Eh, in to je lahko izhodišče za to, da odpravimo tajnost študij proizvajalcev. In še zadnja dva komentarja. Eh, z njima se lahko samo strinjam. Gospod Culo pravi, da manjka vsebinske razprave pri vprašanju glifosata in tudi sam to pogrešam zadnje dve leti. Ni vsebinske razprave, ker pristojni organi z redkimi izjemami se izogibajo taki razpravi, kajti sicer ne bi bilo mogoče, da bi Nemški zvezdni institut za oceno tvegan celi dve leti brez kakršnega koli vzgo, uh, ugovora razširja neresnico, da naj bi imel nalogo uh, oceniti uh, tveganje uh, skladno z pogoji uh, uporabe, kot jih predvideva zahteva za uh, podaljšanje dovoljenja. Uh, To je večkrat navedel sam inštitut, ampak in to lahko vsakdo prebere. V pisnem odgovoru Eh, torej v stališču, ki je bilo podano nemškemu zvezdnemu eh, parlamentu, eh, je bilo to zapisano kot odgovor na vprašanje, zakaj je njihov rezultat analize drugačen od rezultatov pregleda agencije za raziskave raka. Ampak njihov način je pr, ocene je pravzaprav eh, dobesedno enak temu, kar opredeljuje evropska zakonodaja. Torej v Evropi imamo pravzaprav identičen sistem klasifikacije eh, tveganja in nevarnosti kot Svetovna agencija za raziskave raka in to seveda temelji na uh, oceni tveganja in odločanje na podlagi tovrstne klasifikacije, uh, torej odločanje o tem, ali ta snov povzroča raka, eh, torej glede tega bistvenega dejstva, ki je e, bila, torej to je bila ena od bistvenih novosti eh, direktive iz leta 2009 in o tem pristojni organi že eh, dve leti pravzaprav trosijo neresnice in to je temeljni problem. Na podlagi laži ne moremo oblikovati dobrih politik, pa tudi, če niso to laži, so neresnice. Med drugim obstaja tudi intervju z direktorjem EFSE, ki pravi, da obstajajo tveganja za raka in če obstaja tveganje za raka pri ljudeh, uh, Eh, to pomeni tveganje. Eh, ampak, če ni dokazov, potem to tveganje ne obstaja. Tak pristop ni sprejemljiv. No, in še zadnja točka. Eh, gre za vprašanje, kdo je tu znanost. Najbolj razširjen argument, ki ga slišimo tako strani industrije kot strani pristojnih organov, je, tu imamo znanstveno oceno, znanstvena dejstva so tista, ki so podlaga za odločanje. Ampak vemo, eh, kaj pomeni eh, znanstvena razlaga. Pri pristojnih organih je to pravzaprav copy-paste in če pogledamo, kakšne neumnosti so tam napisane, vidite, da to nima nobenega opravka z znanostjo. Uh, znanost. Če se želimo res odločati na podlagi znanosti, eh, pomeni, da moramo pogledati, kakšne ocene in presoje so podali strokovnjaki glede rakotvornosti in eh, tu se moramo ozreti proti eh, jarku. Vedno, ko govorimo o znanosti, slišimo, da je to uh, Monsanto in, in njihovi zagovorniki uh, Eh, in marsikdo pravi, da se znanstveniki, da se, da se nasprotniki glifosata tu igrajo s čustvi, ampak eh, sam sodim mednje že več kot desetletje in to ostro zavračam, kaj ti v eh, postopku odobritve ni nobene znanstvene podlage, da bi se dovoljenje za glifosat v Evropski uniji lahko podaljšalo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom podala besedo predstavniku komisije iz Diči Santa, Vladislav Miko. Izvolite, hvala za besedo, predsedajoča. V petih minutih bom povedal naslednje. Ne bom odgovarjal na uh, prvo vprašanje, na katerega je že odgovoril moj kolega. Danes govorimo o samem postopku, o preglednosti, o objavljenih in neobjavljenih študijah in kako se te študije izvajajo. Gre za seveda bolj splošna vprašanja, ki so tudi zelo pomembna za komisijo. Lahko pa se tudi strinjate s tem, da smo se to pogledali pri oblikovanju trenutne zakonodaje. Velik menik je nova zakonodaja, ki sedaj sledimo in treba tudi povedati, da je dokazno breme pri industriji, to pa seveda vključuje tudi stroške. To je bil seveda velik menik, velika prelomnica pri evropskih zakonodajnih aktih na tem področju. Seveda, rekli so jih vsi so zakonodajalci v Evropski uniji. Lahko pa tudi povem, da se ta sistem ne uporablja samo za pesticide, ampak tudi za zdravila in za ostale proizvode. Če neko podjetje seveda želi dobiti odobritev, dovoljenje, oziroma če ga hoče podaljšati, mora seveda komisiji predložiti študije, ki so skladne z dobrimi laboratorijskimi praksami. Pri tem pa mora tudi upoštevati protokole mednarodnih standardov OECD in tudi ostalih mednarodnih organizacij. Pri tem pa se seveda poraja naslednje vprašanje zlasti pri izvajanju študij, tukaj lahko laboratoriji malo odstopajo, tako da bodo zadovoljili zahteve določenih prosilcev, pa seveda težko doseči status dobre laboratorijske prakse. In moram povedati, da so laboratoriji zelo previdni in da ne odstopajo zlahka od teh standardov. Potem pa je treba omeniti tudi znanstveno pregledano literaturo, ki je tudi že sestavni del celotnega sistema študij. Ta znanstveno pregledana literatura je seveda sestavni del študij, ki niso vedno objavljene. Sem danes tudi slišal nekaj o tem, uh, da je treba te študije izvajati na drugačen način, drugače jih je treba predložiti. To ste zahtevali, seveda, pri tem je treba zagotoviti tudi pregledno surovih podatkov. Pri izvajanju zakonodaje pa seveda upoštevamo glavne zahteve te zakonodaje in sicer, da je vsa javno objavi izsledke posamičnih študij in da temu predloži tudi vse ostale podporne študije. EFSA mora to objaviti, enako velja tudi za ECO. To so zahteve, ki jih je treba izpolniti. Potem smo se pogovarjali tudi o izmenjavi sorovih podatkov, pri tem je EFSA ubrala poseben pristop za razpolaganje s temi podatki. Vem pa, da si želite več preglednosti, več sistemske preglednosti. Ta vprašanja seveda niso nova za komisijo, v njih se pogovarjamo že kar nekaj časa in tudi pri refitu prehranske zakonodaje smo se temu posvetili z drugimi besedami. Komisija se trudi, da bi še bolj povečala preglednost na tem področju. Poleg tega pa komisija poziva tudi lastnike podatkov, da so pri tem veliko bolj proaktivni. Bom pa sedaj tudi odgovoril na vprašanje o pomankanju preglednosti. Kako dolgo bomo še priča tej nepreglednosti? No, vsaj deloma lahko odgovorim na to vprašanje. Mislim, da bo celotni proces, v katerem smo sedaj, privedel do novih rešitev na tem področju. Glede samih študij, pa lahko povem, da se ne smemo sedaj vedno zanašati na študije prosilcev, lagateljev za te uh, zahtevke. In pri tem moram povedati, da obstaja konflikt samo v določenem delu študij. Nimam pred sabo vseh številk, ampak lahko vam zagotovim, da vsaj 95 odstotkov vseh študij nikoli ni bilo spornih. Potem pa še študije, ki so povezane z odobritvami te študije, no, 20 tisoč jih je na leto, zakaj vam predstavljam te številke? Predvsem zato, ker želim, da razumete, koliko dela je potrebno za izvajanje, za naročanje teh študij. To bomo vse upoštevali. Upoštevali bomo stroške, pa tudi zanesljivost in preglednost. Se pravi, treba spostaviti določeno ravnotežje. In seveda najti ustrezne rešitve. Mi sedaj iščemo različne možnosti, s katerimi bi lahko izboljšali upravljanje študij za odobritve, za podaljšanje dovoljen. Pri tem uporabljamo tudi presoje, revizije strani naših agencij, pa tudi ostale ukrepe imamo, recimo lahko naročimo neodvisne študije, zlasti v bolj kontroverznih delih. Prej sem že omenil, da se moramo zlasti omejiti na sporni študije. Najlepša hvala, Ladislav. Sedaj pa lahko dam besedo še gospodu Burčerju, da se odzove na to, kar je dejala komisija. Samo minuto imam na voljo, dobro. No. Najprej bi želel povedati, da sem res vesel, da je preglednost za komisijo tako pomembna. Potem pa ste tudi omenili načelo, da mora proizvajalec dokazati, da je njegov proizvod varen, se pravi, da je dokazno breme na njemu. No, s tem predlogom spoh ne bomo spremenili samega postopka. proizvajalec bo sedaj seveda povedal, da potrebuje določeno študijo za dovoljenje in to gre potem tudi k pristojnemu organu. Pristojni organ je tisti, ki bo naročil študijo in na takšen način bi lahko tudi umaknili to povezavo, ki obstaja med laboratorijem in lagateljem. Potem pa še vprašanje za komisijo. 95 odstotkov študij o genski toksičnosti pravi, da ima glifosat določene toksične učinke. Pri ostalih študijah pa so te številke malo drugačne, se pravi, z drugimi besedami imamo popolnoma dva različna zvanstvena svetova, ki si drug drugemu nasprotujeta. Tukaj pa seveda stavite na Monsanto – in na njegova znanstvena dognanja. In do Monsanta sploh nismo kritični. In to je za mene problematično. Se razumem, da včasih obstajajo različna protislovja med znanstvenimi dognanji, ampak mi smo tukaj res na strani Monsanta in to me najbolj skrbi. Najlepša hvala, s tem smo tudi zaključili drug krok in sedaj se lahko lotimo zadnje razprave, ki govori o vseevropskih obveznih ciljih zmanjšanja za uporabo pesticidov. Gospa Angeliki Lišemahu, ki je predstavnica odbora za državljane, bo sedaj dobila pet minut. Pet minut, da predstavi ta cilj. No, sedaj imate na voljo pet minut, potem pa petnajst kasneje. Prosim, da sedaj predstavite ta tretji cilj državljanske pobude. Najlepša hvala za besedo. Predstavila vam bom tretji cilj, gre za evropske obvezne cilje zmanjšanja za uporabo pesticidov. Se ne gre samo za glifosat. Mi smo odvisni od pesticidov, celotna družba je odvisna od njih in vsako leto seveda proizvedemo okrog 400 tisoč ton, ki jih potem tudi sprostimo v naše okolje in to je treba zmanjšati. kajti celotni pristop ni vzdržen, ni trajnosten. Pesticidi so biološko aktivni in seveda vplivajo tudi na uh, živali in rastline, je pa tudi res, da škodujejo ostalim neciljnim vrstam, recimo škodujejo pticam, majhnim sesavcem, žabam, poleg tega pa vplivajo tudi škodljivo na ljudi. Je pa res, da jih kljub temu uporabljamo v velikih količinah vsak dan na podeželju v Evropski uniji in s tem seveda ogrožamo tako živali, rastline in ljudi. Študije so tudi pokazale, da so kmetje, ki so bili izpostavljeni glifosatu in ostalim pesticidom, utrpeli hude zdravstvene posledice. Če se pogledamo določene študije, okrog 40 odstotkov vseh jezer in rek v Evropski uniji, ta območja so veliko bolj toksična zaradi uporabe pesticidov. Tudi ostali ekosistemi so ogroženi. v zadnjih 27 letih je intenzivno kmetijstvo povzročilo tudi ogromno škode določenim živalskim vrstam. Pesticidi pa imajo tudi dolgoročne negativne učinke, uničujejo same storitve ekosistema, kot je uničenje naravnih predatorju, poleg tega tudi oslabijo kakovost prsti, ne nazadnje pa imajo tudi še ostale škodljive učinke. Zato je treba seveda omejiti njihovo uporabo. To ni nič novega. Poglejmo si samo uredbo o pesticidih, ki je bila sprejeta pred nekaj leti. V njih seveda morajo države članice uporabiti kemične pesticide kot zadnje sredstvo, poleg tega pa morajo tudi določiti zgornje meje za uporabo teh pesticidov. Na zadnje pa morajo uporabiti tudi preventivne ukrepe, kot je kolobar, uporabljati morajo tudi mehanske bi teološke metode. In če to ne bo delovalo, samo takrat se lahko zatečejo k uporabi pesticidov, tudi naravnih pesticidov. Je pa res, da je nadaljno poročilo pokazalo, da je samo šest držav članic izpolnjevalo vse te cilje. Zato potrebujemo obvezne cilje obvezne zahteve na ravni Evropske unije. In sicer, da se pesticidi ne bodo uporabljali, kadar obstajajo na voljo druge okolju bolj prijazne metode. Poleg tega pesticidov ne smemo uporabljati v parkih, niti blizu rek in jezer. Poleg tega pa moramo sprijeti tudi srednjeročne ukrepe, pri tem moramo pomagati tudi kmetom ne samo z financiranjem, ampak tudi z usposabljanjem. Moramo jim svetovati, katere alternativne rešitve morajo uporabljati na mesto pesticidov. Treba je tudi povedati, da je popolnoma nesmiselno, da recimo uničimo številne vrste ptic na polje, kar pač hočemo pridelati določene posevke, kajti na takšen način s takšnim kmetovanjem bomo uničili naravne vire. Hvala. Sedaj pa bom dala besedo poslancem in poslankam. Gospa Badnjer signor presidente onorevoli colleghi devo dire che va tutto bene benissimo siamo. gospa gardini najlepša hvala vsi se strinjamo z načeli ampak ko začnemo govoriti o kmetovanju in kmetijstvu na takšen način potem moram povedati da govorite o kmetijstvu ki ne obstaja več ko se jaz pogovarjam s kmeti poti, potem vedno slišim marsikaj o sodobnem, natančnem kmetovanju za uporabo novih tehnologij, satelitov, ki jim seveda povejo, da morajo uporabiti določena škropiva, določene pesticide in tako naprej. Z drugimi besedami kmetje uporabljajo pesticide samo takrat, kadar je to nujno. To sem razbrala iz razprav, ki sem jih imela z našim kmetem, ampak to, kar ste sedaj povedali, spominja na kameno dobo. Mislim, da je res najbolje, da se odpravite na podeželje in se malo pogovorite s kmeti in boste tudi gotovili, da je kmetijstvo veliko bolj sodobno. Enako velja tudi za rastline. Če so rastline polne, če bolehajo, jih je treba pravzaprav zdraviti. Recimo umenim lahko samo fastidiozo, ki jo lahko uničimo samo s pesticidi. Treba seveda določiti cilje, ampak ne vedno obvezne cilje, ti cilji morajo biti uravnoteženi. Res se treba malo bolj podrobno razmisliti in pri tem moramo biti objektivni. In razumni. Dobro, če obstajajo alternativne možnosti, se strinjam, da jih uporabljamo, ampak ne smemo pozabiti na to, da ima Evropska unija najstrožje predpise na področju kmetovanja. Kaj pa imate sploh vi v mislih morda elitistično kmetovanje za bogate? Revni potem sploh ne bodo mogli se ukvarjati s kmetijstvom, če jim bomo prepovedali vse. Gospa Kutelant. Najlepša hvala za besedo. Ta državljanska pobuda je seveda zelo jasno sporočilo naših državljanov. Treba je uporabljati samo varne proizvode. Sem se popolnoma strinjam. Mi, politiki, ne moremo avtomatično podaljšati uporabe nevarnih proizvodov glifosat je zelo dober primer za to. Poleg tega pa moram tudi povedati, da Evropska unija sedaj še ni v položaju, da bi lahko spodbujala alternativ. Rešite na takšen način tudi spodkopavamo bi odsko raznovrstnost. In sedaj imam nekaj vprašanj za našega dragega komisarja. Prvo vprašanje. Vsi vemo, da številni kmetje uporabljajo pesticide preventivno sami niso krivi za to, kaj ti vsi vemo, da kmetje hočejo imeti dobro žetev in tudi uspešne posevke, ampak na takšen način škodijo lahko tudi ostalim ljudem na podeželju, tudi potrošnikom lahko škodijo. Zato moramo narediti celotni kmetijski preobrat na tem področju in zanima me, kaj bo storila komisija v zvezi s tem. Drugo vprašanje. Določene države članice so že prepovedale uporabo pesticidov blizu šol, blizu jezer, blizu parkov. To priča, da je med nami nekaj držav članic, ki so bolj prijazne do okolja in to si želi tudi Evropski parlament, zlasti v povezavi z glifosatom. Vemo pa, da so med nami tudi države članice, ki tega niso storile. Zato potrebujemo vse evropsko rešitev in zanima me, kaj bo storila komisija, zakaj zavlačujete, zakaj odlašate, zakaj nočete uvesti obvezne prepovedi. Potem še tretje vprašanje. Komisija je objavila poročilo o izvajanju direktive in v tem poročilu smo tudi gotovili, da vse države članice zaostajajo in da še niso sprijele ustreznih akcijskih načrtov. To direktivo bi morali prenesti v zakonodaj že leta 2020. 2012, sedaj smo pa v letu 2017. Res si zaostajamo in sedaj bo komisija razmislila o tem, da bo sprožila postopek v primeru kršitve. Ali je to dovolj? Kaj lahko sploh pričakujemo od takšnega postopka? Hvala, gospa McIntyre. Najlepša hvala za besedo, predsedojoča. Veliko krat dobim pisma mojih voljivcev, ki so tudi kmetje. In recimo zelo značilno pismo pravi, da so kmetje sedaj seveda zgroženi na tem, da se znanstvena dognanja popačijo v prid multinacionalkam. Sedaj je treba javnosti in politikom povedati, da je glifosat varen v zadnjih 20-30 letih in da bo varen še v prihodnosti. Številne znanstveno pregledane študije so dokazale, da je glifosat varen. Nedavna študija v Združenem kraljestvu je tudi pokazala, da glifosat ni rakot in da ne povzroča hodkinovega limfoma. In zato moram povedati, da me malo moti naslov tega zadnjega kroga obvezni cilj. Jaz sem za cilje, vsekakor. Ampak obvezni cilj, ne vem. Mi moramo podpirati cilje v zvezi z raziskavami v nove, sodobne tehnologije. Številni kmetje hočejo seveda ohraniti več prsti, pri tem seveda uporabljajo naknadne posevke na takšen način lahko tudi shranijo več oglika v zemlji in podobno, ampak brez glifosata bodo uporabljali stroje. To pa tudi pomeni več kot 30 odstotkov povečanja izpustov oglikovega dioksida. S tem bodo pravzaprav škodovali tudi številnim ptičjem vrstam. Zato si res želim, da tisti, ki so za popolno prepoved, da so bolj razumni in da dejansko proučijo cilje, ki jih hočemo doseči. Ti pa so, da hočemo imeti boljše kmetovalne prakse. Hvala, gospod Gibraldi. Najlepša hvala za besedo. Rad bi se zahvalil tistim, ki so dali to državljansko pobudo. Vsi vemo, da je ta razprava zelo čustvena. Imamo več taborov. En tabor verjame, da bo popolna prepoved glifosata, konec za kmetijstvo in prehrano po celotnem svetu. Drugi pa mislijo, da če bomo uporabljali glifosata, bo to pomenilo konec. Ampak vsi vemo, da vse ni črno in belo, da lahko najdemo uravnotežene rešitve. Poleg tega pa tudi vemo, da obstajajo hudi problemi zaradi prekomerne uporabe pesticidov. Pa tukaj ne govorim samo o glifosatu, ampak o ostalih pesticidih. 400 milijonov ton pesticidov, to je preveč, to je res pretirano. In če vemo, da je glifosat skoraj v vseh zemljiščih, potem je to res kar spojajoče. Jasno mi je, da se sedaj soočamo z mejami obstoječega sistema. Nismo si zadostno pogledali kumulativnih učinkov uporabe glifosata. Sicer smo si pogledali posamezne učinke in se danes seveda pogovarjamo o rakotvornosti glifosata, ne upoštevamo pa kumulativnih aktivnih učinkov uporabe glifosata na biotsko raznovrstnost in na okolje. In to bi morali storiti. Moje vprašanje za komisijo pa je, ali potrebujemo širši pristop strani komisije in EFSE. Pa še čisto na koncu lahko povem, da se vsi strinjamo s tem, da bo kmetijstvo brez kemikalij nekaj, kar bo koristilo vsem. Vprašanje ni, da moramo prepovedati glifosat, ampak kako lahko hitreje pridemo do do kmetijstva, kjer ne bomo uporabljali kemikali. To je seveda čudovit izziv za komisijo na takšen način. Ne bomo ogrozili našega kmetijstva, ampak bomo res koristili tako javnemu zdravju in našemu okolju. Hvala se da pa še gospod Linc. Najlepša hvala za besedo predsedujoča. Na začetku smo še marsikaj slišali o glifosatu in eh, morda je res vse preveč preprosto, to, kar smo danes slišali. Opisali ste problem, potem pa ste iskali zelo preproste rešitve. Celotna zadeva je veliko bolj kompleksna, po mojem mnenju. Sedaj je edini krivec za vse intenzivno kmetovanje, Jaz se s tem ne morem strinjati. Mislim, da si moramo celotno zadevo bolj podrobno pogledati. In če ostanem pri glifosatu, vse vemo, da se ne uporablja samo v kmetijstvu, ampak pri nas se uporablja tudi v železniškem prometu. Poleg tega se glifosat uporablja drugo tudi na odprtih prostorih, na igriščih. Na zadnje pa glifosat uporabljajo tudi naši državljani v svojih gospodinstvih. S drugimi besedami glifosat ni omejen samo na kmetijstvo tisto. In res je, treba je umejiti uporabo glifosata na določenih področjih, recimo na odprtih igriščih, kjer se igrajo otroci. In tam je treba pravzaprav doseči te umejitve. V moji državi smo v zadnjem letu za fitofarmacevtska sredstva porabili 100 milijonov evrov manj, kakor pa v preteklosti. In moram povedati, da se mi zdi smiselno, da bi tako paušalno postavljali podobne cilje na ravni Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Deme Smeker, hvala za besedo. Vsi vemo, da naše državljane glifosat res skrbi. Smankuje nam časa, moramo uporabiti njegovo uporabo. Vsi tudi vemo, da kmetje veliko krat po nepotrebnem uporabljajo pesticide. Če si pogledamo poročilo, ki ga je komisija objavila 10. oktobra glede napredka na področju trajnostne uporabe pesticidov v državah članicah. No, če si to poročilo podrobno pogledate, potem boste ugotovili, da države članice niso sprejele vseh ustreznih ukrepov, zlasti na področju celovitega nadzora nad pesticidi. Tukaj države članice res niso najbolj dosledne pri doseganju zastavljenih ciljev. Vi pa sedaj predlagate vse evropske obvezne cilje omejevanja. Jaz mislim, da je treba najprej bolje izvajati že obstoječe zakonodajne akte v državah članica. Treba je seveda vse to tudi tesno spremljati in podobno. Šele kasneje pa lahko naredimo korak naprej k temu novemu pristopu, ki ste ga sedaj predlagali. Zanima pa me, kaj si vi mislite o poročilu komisije in kaj si mislite, kako bi lahko najbolje uporabili že obstoječe mehanizme, kot je celoviti nadzor nad pesticidi. Komisija pa je tudi pred kratkim objavila novo spletno stran v zvezi z celovitim nadzorom nad pesticidi. Kaj si mislite o tej novi spletni strani? Od leta 2015 smo imeli tudi prepoved uporabe glifosata za lokalne oblasti, recimo doma na nizozemskem. To je ukrep, ki bi ga morali podvzeti tudi v ostalih državah članice. Je pa treba povedati, da je to vprašanje tudi povezano tesno z kmetijsko politiko. Mr. Marcellesi. Pod Marcellesi. Muchas gracias primero a toda. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste podali to evropsko državljansko pobudo. Milijon tristo tisoč podpisov imamo in vse temelji tudi na previdnostnem načelu in tudi na znanstvenih dognanjih. Pri tem moram tudi upoštevati to, kar smo pravzaprav spoznali v zvezi z dokumenti Monsanto. In prav zato mislim, da res potrebujemo to prepoved. Evropsko sodišče je tudi povedalo, da ni zadostnega dostopa do teh objavljenih študij. In vse to tudi nakazuje, da moramo govoriti o alternativnih rešitvah. In sicer moramo govoriti o kmetijstvu, ki bo zaščitila ljudi, zemljo, živali in tudi biotsko življenje raznovrstnost. Ne smemo se pogovarjati samo o proizvodu, ampak o neškodljivem modelu kmetovanja za ljudi in za živali. To pa pomeni, da potrebujemo popolni kmetijski preobrat, ki bo za okolje, za našo naravo. Danes se pogovarjamo o tehnikah, mehanskih, bioloških, kemijskih tehnikah, ampak vseeno mislim, da potrebujemo kmetovanje, ki bo koristilo kmetom. Potrebujemo dosledno politiko, politiko, ki bo skladna z okoljsko politiko in tudi z politiko na področju podnebnih sprememb. Dragi komisar, treba je uporabiti tudi inštrumente skupne kmetijske politike, recimo iz stebra, za razvoj podeželja, bi lahko dobili določena sredstva za ta kmetijski preobrat. In res me zanima, kaj si misli o tem Evropska komisija, da bi na mesto agroindustrijskega modela imeli agrookoljski model. Res potrebujemo globalni kmetijsko-okoljski model. Ja. Gospod Jar. Ja, vielen Dank. Äh, Hvala za besedo. Res o tem se moramo pogovarjati, kaj ti samo na takšen način lahko najdemo neke ustrezne rešite. Mislim, da moramo biti med sabo zelo odkriti. Res se ne obstaja jo nobene skrajne rešitve. Ampak potrebujemo razumne rešitve ki bodo prijazne našemu okolju. Veliko krat je treba tudi omeniti, da biološko oziroma ekološko kmetijstvo tudi ni vedno nekemično. Organsko je veliko krat povezano z anorganskim To je tudi treba upoštevati. Potem imam še vprašanje za komisijo. Gre za te cilje in zanima me, kako bomo to sploh dosegli. Potem pa še vprašanje za komisarja. Omenili ste to prepoved uporabe glifosata, ampak kaj nam bo ta prepoved sploh koristila, če bodo ostale države zunaj Evropske unije glifosat še vedno uporabljale. Zanima me, kaj boste storili, če bo potem znanost pravzaprav dokazala, da določeni pesticidi sploh niso škodljivi, potem pa še ocena tveganja svetovna zdravstvena organizacija seveda ugotovila verjetnost rakotvornosti glifosata. Ampak vsi vemo, da se glifosat, eh, da se je našel tudi v rtečem mesu, pa tudi v ostalih živilih. In sedaj seveda nihče ne govori o tem, da bi prepovedali eh, takšna živila. Zato moramo biti res razumni. Gospod Hausling. Ja, Bom sedaj seveda odgovoril na to vprašanje, da potrebujemo več genske tehnike, no se to res ni nobena alternativa. In tisti, ki zagovarjate glifosat in ki ga spodbujate, prosim, bodimo pošteni če se pogovarjamo s kmeti, bodo kmetje dejali, da je glifosat za njih boljši, zato ker ni tako drag. 100 evrov samo zapravijo za en hektar. Vse ne gre za to, da so kmete tako navdušeni nad glifosatom, ampak uporabljajo ga predvsem zaradi tega, ker je cenejši. Tukaj res ne smemo pretiravati poleg tega tudi mešamo argumente. Glede uporabe glifosata. In zanima me, kako bomo sploh dosegli to zmanjšanje uporabe glifosata. Komisija recimo v svojem predlogu sploh ni omejila uporabe glifosata. Glifosat lahko seveda nadomestimo z ostalimi okolju prijaznimi rešitvami, ki pa se sedaj recimo ne uporabljajo več niti v kmetijstvu, niti v sadjarstvu. Poleg tega pa tudi ne razumem, zakaj komisija sploh ne upošteva propad biotske raznovrstnosti. 80 odstotkov biotske raznovrstnosti je prizadete zlasti, žuželke so najbolj prizadete zaradi glifosata. Ne res ne vem, zakaj komisija tega ni podarila oziroma tega ni upoštevala. Sedaj imam vprašanje še za komisijo oziroma za državljansko pobudo. Ali ne bomo sedaj dopustili, da nas bodo drugi izseljevali? Mi evropski državljani smo svobodni in če si določenih pesticidov ne želimo na naši zemlji, potem jih tudi ne bi smeli imeti. S tem smo zaključili seznam govorcev iz parlamenta. Zdaj pa Lisi Mahu, 15 minut dobite, zato da se lahko odzovete na to, kar smo slišali. Yes. Um, ja. Zelo žalostno je videti, da države članice niso resno vzele direktive o vzdržni rabi. Zato predlagamo obvezne cilje na evropski ravni. Videli smo, da imamo tu le pet držav članic z akcijskimi načrti, ki so dali specifične mrljive cilje v ta dokument in so rekli, da bodo dosegli te cilje. Mi bi radi imeli 28 držav članic. Evropska komisija bi tu res lahko odigrala pomembno vlogo. Povezavi s tem, kar smo slišali, so drugi v parlamentu že rekli, da ja, seveda stot, stotno podpiramo agroekologijo, potem razumemo, da ne bodo vsi kmetje na nadmo postali ekološki kmetje. Ampak vemo, da imamo druga urodja, da pomagamo kmetom pri tem prehodu. Ne govorimo o nekih čudežih, to je možno. Ampak vključiti moramo veliko različnih tehnik, metod, da bi se to zgodilo tudi kmetje morajo biti pripravljeni delati na tem, pa tudi politiki. V določen trenutku bo treba sprejeti to odločitev. Danes ali ko bo ekosistem še bolj ogrožen, kot je sedaj. Nisem predstavila vseh podatkov degradacije okolja zaradi teh pesticidov. Res je, imamo študijo o nemških gozdovih, ta recimo omenja intenzivno rabo pesticidov pri kmetijstvu, bo tudi podnebne spremembe. Ampak eh, tu imamo recimo mirjenje ostankov pesticidov v vodah. Pri drugi študiji, če se prav spomnim, imamo tu vrednosti, ki znašajo 85 do 91 odstotkov toksičnosti pesticidov. Potem imamo druge študije in kako mi napovedujemo situacijo in vsebnost v vodnih sistemih. Zdi se, da tu nekaj ne drži. Podcenjujemo toksičnost snovi v okolju. In ne gre le za direktivo o vzdržnosti. Imamo okvirno direktivo o vodah, imamo pitno vodo. Tre imamo kar nekaj zakonodaje na evropski ravni, ampak to je treba sedaj izvajati. Zato, da bodo ti ukrepi obstajali in bomo lahko ščitili okolje. Mi smo se seveda pogovorili s kmeti, da bi ugotovili, če lahko odpravimo glifosate in številni kmeti pravzaprav ne uporabljajo teh glifosatov. Tako da lahko razumem, da je to lahko problematično, ti kmetje uporabljajo veliko različnih posevkov, veliko alternativnih metod. Tako so začeli in v nekaterih primerjih gre za prehod. Eh, in čeprav je bilo včasih to težko za kmete, jim je to uspelo. Ne, zakaj drugim ne bi? Razumem, da če imate, ne vem, 2000 hektarjev pšenice, potem tega ne morete storiti, ampak če imate 2000 hektarjev petih ali šestih posevkov in uporabljate različne metode obdelovanja pošči, potem to lahko storite. Lahko uporabite tudi tehnologijo, ampak ne vem, zakaj bi lahko v prihodnosti prihodnost kmetijstva rešili škropljenjem teh snovi po poljih. Vem, da imamo lahko boljše tehnologije, lahko uporabimo tudi GPS, lahko predvidimo tudi vlažnost, lahko nadzorujemo škodljivce, lahko gotovimo, kdaj se pojavijo škodljivci, lahko delamo škodljivci. Mogoče niso vsi škodljivci tako slabi. Mogoče ne potrebujemo vseh teh kemikalij v okolju. To bo tudi cenejše, mogoče bomo potem imeli več delovnih mest, več raziskav. In mogoče bomo na koncu imeli najboljšo možno prihodnost, tudi glede teh pesticidov. some of my notes. Uh, from Berem zapiske. Direktiva o trajnostni rabi pesticidov. Zakaj države ne izvajajo tega akta in ščitanje vodnih sistemov? Zakaj, ko gledamo te podatke o pesticidih, vidimo visoke ravni vsebnosti pesticidov v vodah? To vidimo, nekatere države imajo varovalne pasove, druge nekako. Kako bo potem s tem, če se ti cili ne bodo spoštovali in če se direktiva ne spoštuje? Ko govorimo o ciljih zmanjšanja, recimo je Francija rekla, da imamo 25 odstotkov zmanjšanja pesticidov do 2020 in 50 odstotkov naj bi bilo izvršeno do leta 2025 zakaj ne bi tega imeli tudi pri drugih državah? No, edina zgodba o uspehu pri tej direktivi je bila ta, da smo prenehali s škropljenjem zraka. Čeprav se to še vedno uporablja z nekaterimi izjemami, je to lahko uspeh, da ne škropimo več s temi pesticidi zraka. Kaj pa vsa druga načela iz direktive o trajnostni rasti in vzdraževanju. Kaj meni komisija o tem? Kako naj bi eh, to potekalo, če ne bo pritiskov? Kaj meni komisar o tem? Leta 2018 bodo države članice morale predstaviti, menda je bilo še 23 držav članic za predstavitev cilja, mogoče bi lahko imeli strožje cilje. Mogoče bi lahko tu lahko sledili nekaterim primerom. Ja, bojim se, da sem pozabila druga vprašanja, gospod komisar. Oziroma so bila to vprašanja za vas. Okay. Dobro. Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar. Najprej pa gospa Pavla Kolombo, ki je direktorica za zdravje in revizijo hrane iz direktorata Sante. Hvala, predsedojoča, kot so drugi že omenili in kot so omenili tudi pobudniki. Trajnostna raba pesticidov je zelo pomembna direktiva. Zato, da bi zmaševali tveganje zaradi rabe pesticidov za zdravje živali, ljudi in varstva okolja. To je sedaj v rokah drugih držav članic. Države članice morajo iz naslova te direktive v nacionalnih akcijskih načrtih opisati, kako bodo to direktivo izvajale in nacionalni akcijski načrt mora obsegati kvantitativne cilje, ki se lahko merijo, kot tudi časovnico zmanjševanja teh tveganj. No, kot veste, je komisija nedavno sprejela poročilo. In to poročilo ni tako pomembno, ampak gre pravzaprav le za analizo 28 akcijskih načrtov. Ampak to temeli tudi na naših dejavnostih revidiranja. Torej, to, je zelo dobra in celovita slika tega, kar se dogaja v državah članicah. Ne le na papirju, ampak tudi drugače in to je treba povdariti. To ni noben misterij. Vemo, da komisija ni zelo zadovoljna z rezultati držav članic. Doslej menimo, da je bila to zaenkrat zamujena priložnost. To pravimo v poročilu. In to pravimo tudi posamično državam članicam, ki jim lahko pisno obrazložimo, kaj pogrešamo v nacionalnih načrtih in kaj naj bi imeli v prihodnosti, v prihodnih načrtih, kar bi lahko bilo potem objavljeno leta 2018. Tu imamo dve glavni vprašanji kjer države članice niso posem upravile svojega dela. Najprej prvo vprašanje in sicer gre tu za pomankanje ciljev, za zmanjšanje tvega. Videli smo pet dobrih primerov v omejenem številu držav članic. Ja. Potem smo videli tudi to, kar je organizator pobude obrazložil. Francija recimo ima cilje za zmanjšanje rabe pesticidov. Zakaj ne bi sledili tem zgledom? Tudi Danska je začela z oblikovanjem takšnih ciljev, pa je hmalo gotovila, da to ni najboljši cilj, ki ga lahko uporabimo. No, če govorimo o količini, to seveda še ni dovolj, da bi s tem pokazali zmanjšanje tveganj. Zato imajo potem države članice drugačne cilje tu. Potem še nekaj, pri čemer komisija ni posebno zadovoljna. Z državami članicami, sicer glede tega, kako izvajajo upravljanje s škodljivci na integriran način. To je bistvo temelj tega akta, da bi šli na bolj trajnostno kmetijstvo, kaj ti vidimo, da se to ne uporablja dovolj v državah članicah. Vidimo, kaj se ne dogaja. Države članice ne preverjajo skladnosti in posamičnih ravni in ne preverjajo, ali se uporablja to upravljanje škodljivcev. Kot veste, je to zelo pomembno za urejanje teh škodljivcev. Države članice morajo tu storiti precej več. Potem nekaj komentarjev za komisijo. Kako naj bi komisija izboljšala to, kako bo sploh izboljšala izvajanje te direktive v državah članicah? No, najprej, kot sem rekla, bomo ocenili prihodnje nacionalne načrte, da bi videli, če so vrzeli zapolnjene. In potem, kar je še bolj pomembno, nadaljevali bomo z našimi dejavnostmi nadzora. Sedaj začenjamo v letu 2018, bomo imeli cel niz revizij, zato da bi preverili skladnost državah članicah za izvajanje te direktive. Mi spodbujamo države članice, ne podpirajo države članice z izmenjavo menjavo dobrih praks, nekdo je omenja našo novo spletno stran, ki je predvsej celovita, ker je tu toliko informacij o tem, kaj naj počnejo države, kaj že počnejo, da si lahko izmenijo najboljše prakse. Hvala. Hvala lepa. Se želite odzvati? Kolegica Lizi Mahu, minuto imate. Ja. Yeah. Spomnim se, da morajo države članice preveriti, kako je z vso opremo, menda, da so države to uspešno preverile. Ampak ali to drži po tej direktivi, ali kmetje res preverjajo te naprave za škropljenje, ali imamo večje, manjše škropljenje in tako naprej, ali se to res dogaja. Potem še nekaj, kar je bilo omenjeno glede podatkov o nadzoru, tu sem predstavila nekatere podatke, glede toksičnosti okolja, potrebujemo več podatkov, poznati moramo učinek teh pesticidov na eh, našo zemlje. Potem je študija pokazala, da imamo glifosat v 45 odstotkih odstotkih evropske prsti, koliko drugih glifosatov imamo, koliko drugih pesticidov imamo v vodah, koliko pesticidov imamo v prsti, koliko pesticidov imamo v jezerih, v parkih. Mislim, da tu potrebujemo še nekaj podatkov iz javnih področji, pa tudi iz sektorja kmetijstva. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili tretji krog razprave in gremo na zaključne izjave. Gospod komisar. Ste poslušali razpravo, veliko komentarjev smo slišali, veliko jih je bilo naslovljenih na komisijo. Ja, hvala lepa. Ja, sedaj je na, sveda prišel čas, da komisija posluša vas, kajti treba je razumeti, zakaj se gre, imamo različna vprašanja. Z velikim zanimanjem sem vse poslušal in tudi zelo natančno mnenja, ki so bila izražena v tej razpravi o evropski pobudi državljane o glifosatih, no, ne le o glifosatih, o rabi pesticidov nasplošno. Sveda imajo ljudje vprašanja o tem evropskem sistemu sprejemanja pesticidov, potem glede preglednosti študije, da bi na tem izdelali oceno, glede tega, kako se študije izvajajo, potem imajo države oziroma imajo ti člani kar nekaj vprašanj glede nadzora rabe pesticidov. Sveda gre za zelo raznolika vprašanja. In tu je kar nekaj čustev o tem. In tudi tu sedaj slišimo, da je tu kar nekaj teh čustev. Žal mi je, ampak eh, sveda je to zelo čustvena razprava. Komisija je nekaj poslušal vsa stališča in skuša predstaviti najbolj ustrezne odgovore za te legitimne pomisleke. Ja, današnja razprava je dala komisiji veliko uspešni komentarji in razmišljali bomo o tem. Hvala vsem udeležencem za te prispevke. Naj še enkrat rečem, da lahko s konstruktivnim delom bolj razumemo občutljiva vprašanja in lahko bolj prispevamo k boljši opredelitvi prihodnih politik, kmetijske politike in drugega, torej vsega, kar je tu na mizi. Komisija bo sedaj razmislila o vseh teh pomembnih vprašanjih ob upoštevanju stališč vseh vas. Komisija bo potem predstavila svoj odgovor organizatorjem pobude v obliki sporočila. Danes ne morem podati bolj podrobnih odgovorov, kajti še enkrat moram preučiti vsa vprašanja, ki sem jih slišal prezgoda je še, da bi rekli še kaj drugega, potem pa bomo predstavili končno sporočilo in potem bomo imeli tudi končni pristop komisije. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa kolega Kristof Bauc, predstavnik odbora državljanov. Zaključne pripombe, imate pet minut. Ja, 1,3. Ja, najlepša hvala. 1,3 milijona ljudi je podpisalo našo državljansko pobudo. Mislim, da smo prepričani in tudi ravne eh, raziskave, ki smo jih predstavili, to potrjuje, da velika večina državljanov Evrope podpira zahteve naše pobude, da bi prepovedali glifosat. Državljani eh, nas zavezujejo k veliki zaskrbljenosti. Eh, zaskrbljeni smo zaradi eh, domnev, ki so eh, nekako v zraku, ki jih potrjuje tudi eh, Svetovna zdravstvena organizacija, da ne bi glifozat potencialno povzročal raka. Eh, uh, skrbi nas, kako lahko škodi mikroorganizmom, tako na tleh, kot tudi v prebavnem traktu uh, živih biti. In uh, skrbi nas, da je glifosat soodgovoren za odmiranje žuželk v tako množičnem številu, kot smo slišali danes. 76-odstotno zmanjšanje biomase populacije letečih eh, žuželk beležimo v Nemčiji in to je bilo izmerjeno v varovanih območjih, kjer naj vpliv kmetijstva seveda naj niti ne bi bil tako visok kot druge, tako da so verjetno te številke drugoče bolj dramatične. Kot evropski državljani smo zaskrbljeni, smo pa tudi zgroženi, zgroženi zaradi početja Monsanta ki masovno vpliva na postopek vrednotenja, na postopek ocenjevanja, ki je potekal v zadnjih mesecih v okviru EFSE, EKE in tudi v Nemčiji v okviru Zvezdnega inštituta za ocene tvegan, skrbi nas eh, ravno po vsem, kar smo izvedeli eh, glede početja Monsanta, da Eh, vse to postaja vse bolj podobno početju tobačnega lobija. Dokumenti Monsanta, dok, Monsanto Papers dokazujejo, da je Monsanto marsikaj prikrival, da so bile določene študije opredeljene kot nerelevante, ker niso bile skladne z njihovimi zahtevami. Uh, da so to študije, ki so jih podpisali znanstveniki eh, z renomejem, pa z njimi niso imeli nobenega opravka. Eh, gospod Buršar je govoril tudi o vsem, kar se je dogajalo pri Zvezdnem inštitutu inštitutu za ocene tveganja v Nemčiji prepisali so cele pasaže iz dokumentov Monsanta, to vzburja ljudi in zdaj se soočamo z zahtevami po očkodnini, z grožnjami strani Monsanta in tudi to vzbuja skrbi pri številnih državljanih. Zaskrbljeni smo, zgroženi smo, po drugi strani pa eh, je smo vsi tudi prepričani evropejci, nismo evroskeptiki, smo številni eh, zagovorniki Evrope. Marsikdo, ki je podpisal to pobudo, zagovarja evropske institucije, je prepričan, da je potrebno ukrepati skupaj, da je le na ta način mogoče zagotoviti boljšo zaščito zdravja eh, in okolja, da gre za čezmejne probleme, ki terjajo čezmejne rešitve. Zato se vsi ti ljudje z upanjem ozirajo proti Bruslju v teh dneh, eh, ozirajo se proti temu, kako se bo predelil Evropski parlament. Marsikdo je bil zelo vesel glasovanja, ki je potekalo, eh, kjer je bilo zahtevano, kjer je bila sprejeta hm, postopna opustitev. To sicer ni prepoved, ki jo mi želimo, ampak vendarle je to korak v pravo smer. In seveda nas vse zelo zanima kako se bo odločila komisija. Uh, gospod Andrekajte, julija lani, oziroma letos ste dejali, da ne želite uh, ukrepati brez kvalificirane večine držav članic, da brez njih ne boste pot, ponovno podaljšali dovoljenja. Uh, Eh, te večine pa nimate in upam, da vam eh, grožnje z očkodninami strani Monsanta ne bodo zamajale tega stališča in če, da če večine v svetu ne bo, da 15. decembra ne boste odobrili podaljšanja odobritve. Odločitev o glifosatu je simbolična, je simbolična v tem, ker kaže, kako kako eh, skrbi in pomisleki državljanov eh, so eh, relevantni tudi za evropske institucije s prepovedjo glifosata ter seveda tudi z ustrezno reformo postopka ocenjevanja in odobritve pesticidov ter kot tretje seveda tudi z nekim srednje, z opustitvijo pesticidov na nek srednji rok. Torej, z vsem tem imamo možnost, da ponovno pridobimo na svojo stran srca evropejcev. Eh, usodno bi bilo, če Evropa ne bi izkoristila te priložnosti in res. Uh, upamo na podlagi vseh dejstev in vsega, kar se dogaja, da bomo doživeli prepoved glifosata. Hvala. Course, ja, Prosim, ja, le en stavek, oprostite, gospod Bavc, ampak omenili ste, da mora komisija delati ne kot skoraj pred samo Santa. Verjemite mi, mene eh, ne more nihče kar tako uh, ustrahovati, mene so zaprli, KGB me je zaprl, bil sem zaprt v zaporu in. Monsanto vsekakor eh, ni kot KGB, da bi me ustrahoval. In drugič. Seveda je bila moja odločitev sprejeta s kvalificirano večino, skušal sem to storiti, ampak seveda to vem in tudi vi veste kot evropejec. Imamo pravno državo in vladavino prava. Oboje potrebujemo. In Zagovarjal bom to stališče, pravno državo in vladavino prava. To je vse. So, uh, Dobro, dragi kolegi, dragi gostje, hvala vsem, ker ste sodelovali eh, pri tej obravnavi. Hvala komisarju Andri Kautisu, predstavnikom odbora državljanov. Hvala članom Evropske komisije, predstavnikom vsem hvala. Kaj sledi, kot je rekel gospod komisar? Komisija se bo sedaj uradno odzvala na to pobudo do začetka januarja. Parlament bo še naprej nadzoroval to situacijo. ker smo pokazali pripravljeno zdelovati. No, ob upoštevanju tega, da je pomembno, da državljani zaupajo procesom ocenjevanja tveganja Evropske unije, zlasti, ko gre za tako pogosto uporabljene izdelke kot pri glifosatu. No, v takšnih situacijah bo seveda parlament natančno spremljal to temo. Dobro, hvala lepa vsem udeležencem. Lep večer vam želim. Nasvidenje.